Kolegice in kolegi, mislim, da lahko začnemo z našo sejo. Pozdravljeni vsi skupaj. Prosim, če najprej lahko potrdite sprejetje dnevnega reda, ampak predtem še naj vas opozorim, da se ta eh, seja prenaša preko interneta. To verjetno pomeni, da se morate včasih nasmehniti in da morate biti pazljivi pri izbiri besed. Začnimo torej s prvo točko, dnevni red, sprejetje dnevnega reda. Naj vam povem, da gospod De Angelis, ki mora na letalo prej, bo točka 17 predvidena za jutri, industrijska politika za dobo globalizacije, prišla na vrsto takoj za točko 13 dnevnega reda, za jutri. Če niste proti temu, potem mislim, da smo eh, dnevni red sprejeli. Sedaj lahko prejdemo na drugo točko dnevnega reda, to je sprejetje zapisnikov vsej 6. septembra ter 27. in 28. septembra letos. Eh, zapisnike ste dobili in eh, kot običajno bomo te zapisnike sprejeli do konca te seje, če ne boste med sejo kaj posebej imeli povedati. Konstanca Krov. Opravičujem se. Rekli ste, da točka 17 prihaja takoj za točko 13. To pomeni, da moja točka uh, je jutri popovdne potem, ne dopovdne. Ne, lahko vam zagotovim, da se vaša točka ne bo premaknila. Vse bomo naredili, da se to ne bo zgodilo. Hvala, Kostanca, da si nas opozorila na to. Torej, lahko prehajamo na tretjo točko sporočila predsednice. Dve sporočili imam za vas. Najprej naj vse tiste, ki boste potovali v Romunijo, ta obisk je načrtovan za 3. do 5. november. Torej, vse, ki boste potovali tja, naj opozorim, da bo skupno 11 članov odbora eh, v tej delegaciji, petih je iz Romunije med njimi. Namen pa je oceniti izvajanje evropske kohezijske politike na terenu, zlasti na območju Džuđu, Arad in Temišvar. Nekaj srečanj bomo organizirali tudi z nacionalnimi in regionalnimi a, eh, politiki, Eh, predstavniki in gospod Van Nistelrooy iz ELS bo vodja te delegacije. Če hočete več izvedeti, kaj o tej delegaciji, bo to na spletni strani odbora za regionalni razvoj, lahko pa se neposredno obrnete tudi na sekretarjat. Drugo sporočilo. Želim vas spomniti, da smo 19. oktobra prejšnji torek, torej ko smo bili v Strasburu, bili istočasno tam, ko je eh, komisija sprejela pregled eh, proračuna in eh, bistveni del tega pregleda se nanaša tudi na kohezijsko politiko. Če še niste tega pregleda uh, si ogledali, vas opominjam, da je na voljo vsem nam in da si ga ogledate. Sedaj pa lahko prejdemo na četrto točko dnevnega reda. Prvič, imamo predstavnike iz države članice, ministra za regionalni razvoj in javna dela iz Bolgarije med nami, gospod Rozen Plevneljev je to in v imenu vseh eh, bi želela podariti, da sem zelo hvaležna, da ste prišli k nam in Upam, da bo to priložnost za vse kolegice in kolege v odboru, da se bolje seznanimo s položajem v Bolgariji, tako kar zadeva gospodarsko oziroma socialno družbeno krizo, kot tudi kar zadeva izvajanje kohezijske politike za obdobje 2007 do 2013. Upam, da bomo od vas slišali tudi, kaj eh, načrtujete za prihodnost v zvezi s tem. Verjetno bodo kasneje po vaši predstavitvi tudi vprašanja. Gospod eh, minister Plevneljev, sedaj vam dajem besedo, kasneje pa bomo imeli torej vprašanja iz eh, publike. Uh, Hvala, gospa, pete, eh, gospa predsedujoča. Kolegice, kolegi, dragi prijatelji. Hvala za priložnost, da ste mi dali priložnost, da vam povem, kje je v tem trenutku Bolgarija, kaj delamo na področju kohezijske politike in kaj se dogaja z izvajanjem novih eh, reformnih programov v Bolgariji. Sam sem nov minister, šele 14 mesecev delam na tem področju, odgovoren sem regi za regionalni razvoj in javna dela in odgovoren sem za sedem bolgarskih eh, operativnih programov na tem področju. Z vsem spoštovanjem do vas in Evropskega parlamenta lahko zatrdim, da izboljšujemo komuniciranje, koordinacijo dela, da dosegamo boljše rezultate In eh, nekaj dejstev vam bom povedal v potrditev za to. Ministrstvo za regionalni razvoj in javna dela je sprejelo celo vrsto eh, korakov za to, da izboljšimo eh, transparentnost in izvajanje naših programov v okviru akcijskega načrta za kohezijo. Tudi, ker zadeva upravičence, smo situacijo izboljšali. Res je, da še imamo težave, da imamo zamude, ampak imamo strategijo, imamo načrt in premikamo se naprej. Kaj smo torej že storili? Najprej. Izboljšali smo sistem izplačil upravičencem in eh, bolj fleksibilno upravljanje se sredstvi smo uvedli. Optimirali smo čas preverjanja vlog in poenostavili cel postopek. Poenostavili smo tudi ocene tveganja, eh, enostavnejši so, zdaj, so sedaj dokumenti za upravičence, tudi za udeležbo pri javnih naročilih in izboljšali smo tudi sodelovanje pri projektih. Osredotočamo se tudi na transparentnost. Vsak eh, teden imamo eh, dan odprtih vrat za upravičence za eh, sredstva iz evropskih skladov. Dali smo tudi smernice, ki so sedaj na vrsto na naši spletni strani za vse scheme sofinanciranja. Dneve odprtih vrat imamo na regionalni ravni, pa tudi na občinskih ravneh za vsako objavljeno schemo tudi uh, preverjanje uh, cen smo poenostavili. Imamo pa tudi sedaj posebne verifikacijske komisije, ki vključujejo tudi zunanje ocenjevalce in na ta način smo iz različnih inštitucij uh, pritegnili tudi strokovnjake iz uh, zbo, uh, arhitekturne zbornice, gospodarske zbornice, zbornice inženirjev in uh, oblikovalcev iz eh, naše eh, industrijske in gospodarske zbornice in iz drugih organov. Ti strokovnjaki sodelujejo v ekipah, ki ocenjujejo ponudbe v okviru javnih naročil. Tudi imamo predstavnike invalidov v teh, eh, v teh odborih. Poleg tega smo začeli z novo pobudo boja proti korupciji, naprimer prvi veliki projekt je bil uh, ocenjen tudi se strani organizacije Transparency International, kar zadeva preglednost eh, in odprtost tega sistema. Vse vel, vsa velika javna naročila, vse scheme smo objavili tako, da lahko uh, dovolj naprej tudi upravičenci sredstev uh, posredujejo svoje mnenja in ta mnenja tudi upoštevamo. Torej, kje smo sedaj? 30 schem, v okviru OPRD smo že začeli izvajati 1,3 milijarde evrov je ta vrednost, to je 77 odstotkov OPE oziroma operativnega programa. 1200 eh, in še nekaj udeležencev je bilo in 400 uh, eh, upravičencev je dobilo nepovratna sredstva. Danes imamo 60-70 eh, milijonov eh, proračuna že porabljenega, to je 70 odstotkov. Ampak nekaj drugega je pomembnega. Trenutno smo sredi zelo pomembnega procesa reform. Leta 2007 nismo uspeli podeliti nobenih nepovratnih eh, sredstev petinštirideset milijonov dva tisoč osem tristo dvaindvajset milijonov dva tisoč devet in dva tisoč deset tristo osem milijonov evrov to kaže na dejstvo da v letošnjem letu že e, uporabimo dva in polkrat hitreje sredstva kakor leta dva tisoč sedem naš cilj je doseči triinpetdeset odstotkov uh, porabe sredstev uh, proračuna za or, operativni program do konca letošnjega leta. Skupno izplačana sredstva so še vedno problematična, torej znesek je problematičen. Leta 2007 smo izplačali nič sredstev, leta 2008 2 milijona evrov. 2009 smo izplačali 28 milijonov evrov, leta 2010 pa bo približno 165 milijonov evrov ta znesek. Torej, izplačilo sredstev se je dramatično povečalo za šestkrat eh, v primerjavi eh, z letom 2009 v letu 2010. Še vedno gre za počrpanje, ki je zelo skromno, ampak 70 odstotkov eh, zneskov, ki smo jih dodelili, smo že počrpali in to je evropsko povprečje naj naredim povzetek. Ta program se hitro izvaja in leta 2010 imamo višjo stopnjo črpanja sredstev, kakor je povprečje za EU. Smo torej med najbolj uspešnimi. Drugič, naše občine so se osredotočile in dobro delujejo v zadnjem letu in pol. Ja, tudi njih je prizadela kriza, njihovi uh, proračuni so se zmanjšali, in evropska sredstva so rešitev za mnoge med njimi, ampak morda ravno zaradi krize in zaradi tega, ker so začele se dobro organizirati šele v pravem trenutku, so se te občine dobro organizirale, dobre projekte imajo in v zadnjem letu in pol imamo sedaj v pripravi celo vrsto občinskih projektov, ki so že na čakalnem seznamu. Pred letom in pol je situacija bila popolnoma drugačna. Imamo torej dobre, solidne temelje za nadaljne delo in operativni program za regionalni razvoj, torej OPRD, ima sedaj čakalni seznam dobrih projektov in pred letom 2014 že imamo pripravljene celo vrsto dobrih programov za naslednje programsko obdobje. Če si ogledamo prihodnost, je treba nekaj jasno povdariti. Naše ministerstvo že sodeluje v razpravah, v katerih definiramo strateške cilje za kohezijsko politiko in njene prioritete v Bolgariji, delamo od spode na vzgor, razvijamo posebna orodja, inštrumente in uh, metode v Bolgariji, zato da bi se pripravili na naslednje programsko obdobje. Naše ministrstvo je začelo že z procesom programiranja za obdobje 2014 do 2020. Začeli smo že za pripravo eh, politike za regionalni razvoj in eh, ugotavljamo, katera so prioritetna problematična področja in kako se bomo v prihodnosti morali osredotočiti na investicije. Zaradi negativnih učinkov in vplivov krize so lokalni organi in oblasti eh, zelo pod pritiskom in zato eh, bomo morali v prihodnosti v tej kohezijski politiki upoštevati njihove potrebe. Gre za zdravstvo, socialne zadeve in podobne politike. Oni so tisti, ki potrebujejo pomoč, potrebujejo investicije v nove um, novo infrastrukturo za urbanistični razvoj. Moramo vedeti, da je njihova potreba po infrastrukturi ne samo potreba, ne nek luksus in ne nekaj, kar smo si izmislili. To, kar oni potrebujejo, kar morajo narediti naše regije in naša mesta, zlasti v severnem bol eh, delu Bolgarije, kjer je najrevnejše uh, uh, prebivalstvo, torej morajo rasti in da bi, se, da bi rasti in se razvijali, potrebujo za to uh, ustrezna orodja in metode. Moramo ujeti ostale v Evropi, moramo se razvijati in rasti in zato se moramo lotiti bolj učinkovite politike na teh področjih. Sedaj pa zelo krit, krat, na hitro in na kratko drugi program, ki je zelo pomemben in ki je problematičen za našo vlado v tem trenutku. To je operativni program za transport. Sam sem odgovoren kot minister za regionalni razvoj in javna dela za cestni promet oziroma prevoz. Vem, da prihaja do zamud v največjih projektih, to nas skrbi, vendar imamo načrte za to in trdo delamo. Imamo strateški načrt, imamo podrobni akcijski načrt tega smo sprejeli in njegovo izvajanje nadziramo. Imamo poseben oddelek za koordinacijo. Prvi projekt eh, za izgradbo cest je 150 km avtoceste. 250 milijonov evrov je vreden ta projekt in gradnja bo končana leta 2012. To je tudi del Eh, koridorja 4 in 8 vse evropske mreže avtocest. Tukaj je tudi Transparency International sodelovala. V naslednjih šestih mesecih eh, gre za kritično obdobje, to vam povem čisto pošteno in odkrito za naš prevoz oziroma promet. Moramo operativni program za transport pripraviti, sedem novih javnih razpisov moramo pripraviti, našo administrativne zmogljivosti moramo izboljšati in Cilje moramo doseči. Cilj je naslednji. Do leta 2010 25 odstotkov sklenjenih pogodb in do konca 2011 67 odstotkom, do leta 2012 pa 100 odstotkov sklenjenih pogodb za predvidena sredstva. Kar zadela izvajanje, imamo tudi cilje, trenutno smo samo pri 4 odstotkih, 23 odstotkov naj bi bilo leta 2011 in dosegli naj bi 50 odstotkov konec leta 2012 tudi 40 odstotkov preseška povpraševanj imamo in to je nekaj, kar moramo upoštevati. Identificirali pa smo tudi eh, nove projekte, ki so sedaj v pripravi in to je sedaj del naših nacionalnih prioritet. Do leta 2020 bomo potrebovali podporo mednarodnih finančnih investitorjev za tiste projekte, ki so za nas zelo pomembni. To bo del našega naslednjega programskega obdobja. Vemo, da imamo samo še tri leta za pripravo teh projektov in da moramo takoj ukrepati. Seveda smo sedaj pripravljeni za več koordinacije in sodelovanja z uh, tujimi investitorji. Bolgarija tukaj računa tudi na podporo Evropskega parlamenta, zato ker že aktivno sodelujemo v procesu revidiranja eh, mreže, eh, vse evropske mreže TNT. Koridorji, ki gledo preko našega ozemlja, so že pripravljeni. Imamo pa tudi projekt Hemus, ki povezuje tudi Hrvaško in Srbijo z Črnim morjem in tukaj bomo seveda potrebovali solidarnostno pomoč. Evropske unije. Ob koncu še nekaj besed o strategiji za Podonavje. Bolgarija je koordinatorica za to strategijo, morda bo nekaj vprašanj tudi na tem področju. Mi podporamo to za misel. Razvili smo makroekonomsko politiko za eh, Podonavje ponosni smo, da je ta strategija za Podonavje bila narejena s pristopom od spode na vzgor. Vse občine, župani, nevladne organizacije, univerzitetni in druga središča so sodelovala. Seveda pri tem sodelujemo tudi z Evropsko komisijo, podpiramo akcijski načrt na tem področju in seveda pričakujemo čim prej odobritev tega akcijskega načrta. Pripravljeni smo tudi sodelovati v tej strategiji, ko se bomo pogajali za naslednjo finančno perspektivo. Že sedaj je ta strategija za uh, eh, podonavje nekaj, kar podpira naša vlada z različnimi programi v naslednjih programskih obdobjih. Prioritete so že jasne in to pomeni, da imamo sedaj dovolj časa, da se pripravimo na njihovo izvajanje. Hvaležni smo Evropski komisiji za uh, da pobudo, da vzpostavimo to podonovsko strategijo, kajti regionalni projekti bodo sedaj postali bolj pomembni. Zauzeti smo tudi za to, da začnemo z pripravo glavnih projektov v zvezi s tem. Imamo dobre projekte. 410 eh, km je dolga meja med Bolgarijo in Romunijo in eh, na eh, reki, obmeni reki, potrebujemo novo infrastrukturo, zlasti pa mostove. Bolgarija je torej pripravljena sodelovati in celo voditi v teh pobudah. Istočasno tudi posprašujemo kulturne in druge vrste turizma pripravljeni smo to prioriteto naše vlade uresničiti. Skupaj s Srbijo in nekaterimi drugimi sosedami bomo lahko ustvarili tudi nove skupne projekte, nove strategije za podonavje, ko gre za razvoj turizma in družbeno-gospodarskega sodelovanja, pa tudi kulturnega razvoja. Najlepša hvala, da ste mi dali to priložnost, da vam spregovorim. Poskušal sem biti čim bolj koncizen in kratek. Eh, vem, da sem se dotaknil veliko vprašanj, se pa veselim vaših vprašanj. Hvala lepa, gospod minister, za vašo predstavitev izzivov, pa tudi prizadevanj bolgarske vlade. Hvala lepa, da ste to storili na pošten, odprt način. Naj obvestim kolege, da imamo z nami tudi dr. Liljano Pavlovo, ki je namestnica ministra. In sedaj odpiram čas za razpravo. Prosim, Viktor Bostinaro. A, Konstante Krelj je bila prva, prosim. <laughs> Ona je moja koordinatorka, da. Ja, moment, ja. Eh. Hvala lepa, gospa predsednica gospod minister. Zelo me veseli, da prinašate pozitivne novice iz Bolgarije. To, kar dobimo kot podatke v Bruselj v zadnjih tednih in mesecih, je bilo zelo negativno, bolj negativno. Skrbelo nas je, da Bolgarija in delno tudi Romunija ogromne količine zneskov, ki jih zagotavlja EU v v okviru regionalne politike ne izkoriščata in si tudi ne prizadevata ustrezno. Žal mi je, danes dopovdne, prav danes dopovdne, sem slišala gospoda Godmanisa, ki je iz Alde, poročevalec v odboru za proračun o kohezijski politiki, sem dobila dokument, kjer je zapisano, da je črpanje sredstev in dejanske številke na področju kohezijske politike, da so na zelo nizkem nivoju. In da v zadnjem letu se tudi niso zvišale. In sedaj prehajam na vprašanje. Vem, strani komisije, da obstaja velika težava, da se po eni strani administracija dobro ukvarja s črpanjem sredstev, vendar pa potem izvajanje je slabše, ker veliko strokovnjakov neposredno po končanju šole odide v zasebni sektor ali kam morkoli drugam, niso na razpolago za upravljanje evropskih sredstev v Bulgariji. Imate torej, kakšno predstavo, zakaj se to dogaja in kako bi to lahko spremenili v Bolgariji. Kaj ti cilj je seveda gospodarski razvoj, vendar pa v prvi liniji moramo seveda imeti dobro upravo in potem tudi pohitro organizirati pretok sredstev, ne pa da to počnemo za zasebno gospodarstvo. In potem še eno vprašanje, ker so me kot koordinator, ko je moja skupina potem spraševali. Pred nekaj časa je bil podan predlog na komisiji za velik projekt za Sofijo, za odlagolišče odpadkov, ali je res, da se tukaj še nič ni zgodilo in da še vedno odvažate stotine kilometrov daleč te odpadke. Zakaj gre tako počasi? Zakaj zadeve ne napredujejo? Hvala lepa. Hvala lepa, Viktor Bostinaru. Hvala lepa, gospa predsednica. Dobar dan, gospod minister. Z velikim veseljem vas pozdravljam v odboru in z velikim veseljem se z vami pogovarjam o regionalni politiki, sedaj pa bom spregovoril po angliško. Dve vprašanje. Najprej. Res je, da osebje, ki se deluje pri evropskih projektih na agenciji za železnice, da se je osebe zmanjšalo za 50 odstotkov na začetku leta. Ali je to res? Ne gre samo za prometno področje, kjer prihaja do zamud pri absorpciji sredstev in kjer obstaja nevarnost, da se bodo sredstva izgubila. Kako se lahko lotimo teh zadev, če je to res? In drugo vprašanje, naslednji teden bo odbor Regi obiskal Romunijo. Na moj predlog in kolegov iz Alde je bil spet predlog, da obiščemo Đurđu. Naslednjič bomo obiskali Bolgarijo. Đurđu pa bomo seveda govorili o čezmejnem sodelovanju v kontekstu podonovske strategije sprašujem vas, gospod minister, kateri so glavni projekti, pri katerih Bolgarija predvidu, predvideva sodelovanje z Romunijo, morda ne samo z Romunijo, da bi dosegli napredek pri podonovski strategiji in kakšno je vaše sporočilo županu Ruse, s katerim se bomo sestali v Đorđo in se bomo pogovarjali o čezmejnem sodelovanju med Romunijo in Čurčo. Med Bolgarijo in Čurčo, oprostite. In še nekaj. Kako ocenjujete sodelovanje in partnerstvo med romunskimi, z romunskimi partnerji pri izvajanju podonovske strategije? Hvala lepa za vaše odgovore. Hvala lepa, Viktor. Preden nadaljujemo, kolegi, naj vas obvestim, da imamo skupino obiskovalcev iz EDA, predstavnikov glavnih ameriških podjetij, ki so prišli v Bruselj, v Evropo, iščoč poslovne priložnosti. Dobrodošli, hvala lepa, da ste prišli. In zdaj eh, Filis Husmenova. Zdaj pa Filis Husmenova. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa za to, da ste z nami, gospod minister in gospa ministrica, in za vajeno predstavitev. Danes in v naslednjih nekaj dneh se bomo pogovarjali o prednostnih nalogah kohezijske politike v našem odboru. Zaključki, ki ste nam jih posredovali, bi lahko bili podlaga za sklepe glede različnih poročil iz poročila gospoda Plevnelijeva, lahko vidimo, da kohezijska politika deluje. To je edini zaključek, ki ga lahko potegnemo, ko govorimo o državi, ki se je pridružila EU v zadnjem valu širitve. In s tem se lahko pohvalim. Vemo pa, da obstaja težava v nekaterih državah članicah nizka absorpcijska stopnja. Zato morda merimo rezultate kvantitativno, ne toliko kakovostno. Kar pa je dejal minister, govori tudi o dodani vrednosti kohezijske politike. Eden ciljev progarov je, da bi imeli otiprive rezultate za državljane. In mislim, da je kohezijska politika nekaj, kar moramo zajeti s takimi kriteriji, kriteriji dodane vrednosti. Hvala lepa za temo, ki ste jo predstavili kot prednostno nalogo za bogarsko vlado, to je podonovska strategija. Menim, da kar se razprave o tej strategiji tiče, imamo soglasje med lokalnimi oblastmi, vlado, nevladnimi organizacijami, in državljani, ki jih ta strategija neposredno zadeva. Vprašanje. Strategija vlade se razvija, ne vem pa, ali je predviden še tretji most, kajti državljani bi si želeli tretjega mostu. Če je tako, vam bomo pomagali prepričati komisijo, da je to potrebno. Hvala lepa in veliko uspeha. Hvala lepa. Morda gospod minister za odgovore na ta vprašanja, prosim. Eh? <laughs> Prvi dve vprašanji sta, sta bili zelo pomembni. Tudi sam bi izkoristil možnost, da spregovorim o tem. Dejali ste da. Bogarska podoba še vedno trpi. Ste, da sem optimističen, da pa novice iz Bolgarije niso tako optimistične. Seveda, sta dve zadevi jasni. Torej, pogledamo si dejstva in podatke. Mm, velike projekte v Bolgariji izvajamo. To so projekti, ki so pomembni za Bolgarijo in za regijo. Naprimer avtocesta, potem podzemna železnica v Sofiji. To je jasno pomembno. Jasno je, da morda še vedno povzročamo nekoliko zaskrbljenosti, vendar pa delamo trdo. Imamo načrt, imamo terminske načrte, smo osredotočeni in popolnoma smo depolitizirali te strukture. Iščemo zgolj jasne rezultate na ravni strokovnjakov. In zato upamo, da bomo v naslednjih šestih mesecih uspeli uveljaviti še sedem velikih projektov. Prav imate. Več kot 1,2 milijona Bolgarov živi v tujini in to so visoko izobraženi bolgarski državljani, strokovnjaki. Vendar pa v tem operativnem programu imamo 166 eh, sodelavcev in vsi so mladi, motivirani in sedaj to prinaša rezultate. Kajti, kot smo vsi videli, pri številkah, se je naša uspešnost potrojila v zadnjih letih. Seveda imamo tudi nove mehanizme za bonus, imamo dvojne plačne mehanizme in sedaj imamo že tudi jasne rezultate. Optimistični smo, da so to dobri znaki, da smo na dobri poti kar se drugih agencij tiče, ki imajo pravka z evropskimi sredstvi, naprimer glede gradnje cest, tukaj imamo nove koncepte. Če gradite avtocesto, to traja 3-4 leta in ljudi je potrebno motivirati v tem času, da dobro delajo. Zadali smo si cilj do konca leta uveljaviti to novo schemo motivacije in plačil za avtoceste. In še nekaj. Olaf je jasno potrdil, da je Bolgarija sedaj postala veliko bolj pregledna in da komunikacija poteka veliko boljše in tudi usklajevanje, kar se odpadkov v Sofiji tiče. Ta projekt nas skrbi tudi glede transporta odpadkov vendar pa sprejeli smo ta projekt, imeli bomo različne faze in strokovnjaki, moram reči, dan in noč delajo skupaj z našimi partnerji in kolegi v Bruslju in iščejo rešitev. Sofija pa ima to težavo, to je res. In to moramo kar se da hitro urediti. Kakorkoli že imamo jasen načrt za to do konca leta bo to stotstotno rešeno. Tako sedaj po angliško, kar se železniške agencije tiče, da vaše informacije so prave. Evropski parlament je zelo dobro obveščen, to je odlično. E, ničesar pa nimamo za skrivati. Torej, manj osebja je, ne 50 odstotkov manj, ampak e, številka je znatna po informacijah, ki jih imam. Imamo sedaj novo osebje in imamo tudi izbirne postopke za novo osebje. Tako da se s tem soočamo, vendar pa to je težava, strinjam se. Prav tako moram reči, da se bo Bolgarija osredotočila in na naslednjih dveh tednih organiziramo pomembne sestanke z EIB, EBRD, Svetovno banko, kajti ti so insideri, vedo, kaj se dogaja, spodbujajo reforme in če sem dobro obveščen, bo eh, dvig nivoja v železniški in cestni agenciji tudi del jasne zaveze, da sodelujemo s temi finančnimi institucijami. Z njimi ali brez njih pa vsekako tudi zaposlujemo novo osebje. Podonovska strategija, to je pomembna zadeva za nas tako se izboljšuje sodelovanje z Romunijo, to je izvrstno. Hvaležni smo Evropski komisiji in romunskim kolegom, kajti kar se sodelovanja tiče, se to izboljšuje vse čas. Sedaj imamo prve skupne projekte. To je bilo tudi vprašanje gospe Husmenove. Sodelujemo z romunskimi kolegi in to je izrednega pomena pri glavnih projektih. Tukaj gre za Sestrika Vojal Most in Most še nekje druge. Podpisali smo memorandum o soglasju in optimistični smo, da bo sta projekta stekla. Donova nas je delila in nas še vedno deli to eh, je bil konec Bolgarije in konec Romunije, naprimer. Imamo samo en mest. 141 km. Budimpešta pa ima 7 mostov v enem samem mestu. Takšna je bila mentaliteta. To je preteklost. In podonovska strategija je za nas velika motivacija, da začnemo s projekti, ki so smiselni. Še dlje gremo z Romunijo. Govorimo o skupnem prostorskem načrtovanju Rusa in Džordža z mostom, ki bi ju združeval. In to bi lahko bilo izvrstno. Prav tako govorimo o skupnih turističnih proizvodih. Karpati, niže jug, azijska zgodovina in tako dalje. To bi lahko bil torej skupni proizvod. Na tem delamo in na to se bomo osredotočali. Hvala lepa. So we, we have five speakers. Hvala lepa. Še pet vas je, 15 minut imate na razpolago, prosim, bodite kratki. Van niste zdroj. Ja, ok. Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi sam bi rad dejal, da sem vesel, da ste prišli k nam in predstavili vaše mnenje. Stvari se spreminjajo, to je res. Slišimo dobre novice o posameznih projektih včasih, da pa kar se absorpcije tiče, tukaj še vedno obstaja nekaj dvomov, kako je vse skupaj organizirano. In to lahko povem kot poslanec iz države, ki je neto plačnica v proračun EU. Še ena točka je pomembna. Postopek vladnih javnih naročil bi lahko govorili o tem, ko države zaostajajo, ljudje včasih iščejo razloge, zakaj. včasih, je razlog tudi v tem, da se zakonodaja nepravilno izvaja, tudi kar se javnih naročil v Evropi tiče. Rad bi torej vedel, kakšne so izboljšave, ki jih načrtujete na tem področju in koliko imate manevrskega prostora. Ja, dank, Frau... Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi se rad zahvalil ministru, da je tukaj z nami, da nam odgovarja na vprašanja, pa tudi za angažma za sodelovanje na področju Podonavja. Slišali smo načrte Bulgarije. Mislim, da veliko kolegov tukaj z velikim zanimanjem spremlja objavo makro, makroregionalne strategije Komisije za Podonavje z velikimi pričakovanji čakajo. Rad bi izpostavil, da se mi zdi ozorno, kako se Bolgarija loteva pospešitve projektov v regionalni politiki. Mislim, da je veliko zadev na pravi poti. Rad pa bi izkoristil priložnost, gospod Pleveneljev, da vam zastavim dodatno vprašanje. Gre na to, kar je dejala kolegica Krelj se mi ne zdi slabo, če tudi zasebno gospodarstvo profitira od izobrazbe. Tudi to želimo podpreti. Govorili smo, da bi naj pravila za podporne programe EU spremenili tako, da bi tudi prosto zaposlene, samozaposlene, visoko kvalificirane no, osebe lahko zapislili. In sedaj moje vprašanje, ali to izkoriščate, ali evropska pravila zadoščajo za to. In še tretji vidik, ali vidite možnost, da bi v sodelovanju z regijami v Podonavju, naprimer v Avstriji, pa tudi v Nemčiji, lahko to izgradnjo zmogljivosti pospešili. Tudi zato moramo biti zmožni uporabiti ta sredstva. Če imate drugačne izkušnje, bi bil hvaležen, da nam to poveste, da bi se lahko potem še enkrat pogovorili s komisijo in to spremenili. Petru Luhan, prosim. Hvala lepa. Tudi sam cenim dejstvo, da je gospod minister z nami. Dve specifični vprašanji. Prvo zadeva sodelovanje med Bolgarijo in sosednjimi državami. Tukaj govorimo o čezmejnem sodelovanju z Romunijo in Srbijo, na primer. Moje vprašanje pa je, ali menite, da je za to sodelovanje namenjeno dovolj sredstev, da bi dosegli cilje, ki smo si jih zadali, ali za potrebe, ki jih imamo v regiji. Drugo vprašanje pa zadeva podonavje ali menite, da obstaja konkretna potreba potem, da bi imeli institucije, ki ne bi samo usklajevale strategijo iz Brusla, temveč da bi imeli v Podonavju tudi kontaktne točke. Če menite, da je to potrebno, ali boste to poskušali izvesti? Hvala lepa. Gospod minister, štiri minute, prosim. Hvala lepa, gospod predsednica. Kar se javnih naročil in zmogljivosti tiče. Seveda imamo zakonodajo, vendar pa, če sem iskren, je ena stvar imeti zakonodajo in reči, usklajeni smo z evropskimi predpisi, druga stvar pa je izvajati. In naj povem svoje mnenje. Izvajanje je odvisno od standardizacije vloge bolgarskih institucij, županov, da standardizirajo, da imajo jasen, enostaven pristop. Na veliko področjih moramo ne samo revolucionirati, temveč glede javnih naročil, temveč tudi je potrebo potem, da standardiziramo, da imamo jasna pravila za občine. Naj bom še bolj iskren. Bolgarska vlada je ustanovila delovno skupino, ki se osredotoča na zakonodaji bolgarskih javnih naročil mislim, da ni slaba. Sedaj bomo pripravili nov zakon javnih naročil in marca 2011, to je cilj, bi Bolgarija naj pripravila nove postopke na tem področju. Seveda je to pravi trenutek, da se spregovori o vseh težavah na tem področju in da najdemo rešitve. Kot sem dejal, imeli bomo nov zakon. Menim pa, da je obstoječi zakon že usklajen, ni slab, moramo pa naučiti standardizirati, razširiti informacije. Verjetno govorim preveč. Zakaj Bolgarija zamuja glede absorpcije evropskih sredstev? Ljudje bodo rekli, ni dovolj zmogljivosti, veliko je zadev, nekateri bodo dejali zaradi korupcije. Veste, kaj je glavni razlog? Leta 2007 je bila Bulgarija evropski in svetovni šampion glede tujih investicij v Bulgariji. Torej, veliko je bilo tega denarja, ki je pretekal v Bulgarijo. Veliko supermarketov in tako dalje je bilo zgrajenih v kratkem času. 2006, 2007, 2008 pa so tuje investicije rasle štirikratno, petkratno in so dosegle 9 milijard evrov. Med milijardo in pol in dvema milijardama na leto so bile. In zaradi teh velikih projektov enostavnega denarja, ki je pritekal, se nismo letevali teh tega vprašanja evropskih sredstev. Sedaj se pa s tem ukvarjamo, ker je to edina rešitev za nas. Če se gledamo številke sedaj, so tu investicije v Bolgariji pod eno milijardo. Z devetih milijard je padlo to na pod milijardo. V gradbeništvu so se zmanjšali za desetkrat. In Bolgarija se je prebudila pred letom in pol. In smo se zavedli, da tega enostavnega pretok, pritoka denarja ni več in da tega finančnega inženirja ni več in da trpimo tudi zaradi tega. In sedaj potrebujemo evropsko solidarnost, potrebujemo pa pravila, biti moramo zmožni absorbirati sredstva in imeti smiselne projekte. Donovska strategija, seveda, tudi mi se želimo naučiti česa od vseh teh držav, od Avstrije, Nemčije, Mačarske, od vseh drugih držav. In naj izdam skrivnost, smo že v stikih s avstrijskimi kolegi, tudi z nemškimi na Bavarskem. Imeli smo delovno srečanje, tokrat bi Bolgarija rada nekaj pokazala, da smo lahko tudi prvi, da lahko razvijemo prve vodilne projekte skupaj z najboljšimi tema varnost je zelo pomembna za Mačarsko, Avstrijo, Nemčijo. In bil sem na tem delovnem sestanku in že pripravljamo prve projekte skupaj s kolegi na to temo. Zato je tudi sodelovanje s temi državami, ki so vodilne, ki nam lahko toliko pomagajo, zelo pomembno. Tudi tehnična pomoč je pomembna. Torej, čezmejni programi. Vedno pravimo v Bolgariji in Romuniji, da denar ne zadošča. Ne samo mi, tudi druge države. Vendar pa naj bom pošten, makroekonomski projekti pomagajo, naprimer v Podonavju. Sodelujemo in mislim, da je da so makroregionalni projekti zelo pomembni, kajti tako imamo več prožnosti za dosego še višjih ciljev. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa. Pet vas še želi besedo. Vsak dobi minuto. Žal mi je, smo že nekoliko pozni. Keli, Obermajer, Vlasak, Kirilov, Sofija Koni. Vsak minuto, prosim. Uh. Hvala lepa, gospod minister, hvala lepa za eh, vašo pošteno analizo razmer. Dejali ste, da je bolgarska podoba omadeževana in potem ste govorili o tem, da si prizadevate za trajnostni turizem in za leto 2011 želite pri OPRD podpreti regionalne turistične proizvode in destinacije. Glede na vaše pripombe, koliko težav ste imeli pri razvoju turizma? Kaj so pomenila sredstva, ki ste jih dobili glede vzpostavitve turističnih sistemov znotraj in izven države? In kakšni so vaši cilji dolgoročno gledano? Hvala lepa. Lego Obermeier. Danke auch Ihnen, Herr Minister, für Ihre frische. Hvala lepa. Naj povem oziroma potrdim, da zelo dobro sodelujemo z vašo državo, da so naša prizadevanja že obrodila plodove. Naj povem, da da smo že veliko sodelovali na področju prometa in tako dalje, vzorno smo sodelovali in veliko pričakujem v prihodnosti glede skupnega sodelovanja. Ta optimizem je zelo v redu. Imam pa dve vprašanji, ki jih želim nasloviti na vas, gospod minister. Meseca januarja smo lahko prebrali, da naj bi Evropska unija bila nezadovoljna z uporabo sredstev, da je zahtevala večjo transparentnost. Pojavlja se vprašanje, kaj se je sedaj zgodilo s temi dopisi komisije. Slišali smo, da so ta pisma izginila v nekih predaljih in da se na to nihče ni odzval. To se mi zdi, da je nekaj, kar bi bilo nujno popraviti. Omenili ste tudi velike projekte, ampak mislim, da je potrebno preveriti tudi manjše projekte. Če so bili projekti napačno izvedeni lani, potem se mi zdi, da bi bilo treba kar nekaj izboljšati. Naj omenim samo primer mesa oziroma strojev za rezanje mesa, s čimer nismo bili prav zadovoljni. Kolega Blasek. Gospod minister, zelo me veseli, da lahko slišim veliko pozitivnih informacij ne samo v zvezi z implementacijo, pač pa tudi glede porabe strukturnih sredstev in denarja. Upam pa, da boste te probleme rešili. Vendar pa se danes pogovarjamo o prihodnosti kohezijske politike po letu 2013. Ali nam lahko, prosim, poveste kaj več o svojih prioritetah v Bolgariji glede prihodnosti kohezijske politike? In drugo vprašanje, ali imate kakršne koli predloge, kako bi lahko izboljšali ta sistem? Hvala lepa. Kirilov. Hvala lepa, Evgenij Kirilov. Eno minuto. Gospodin minister, radom se. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospod minister, zelo me veseli, da ste tukaj. Mislim, da si zaslužite vso podporo pri vaših prizadevanjih, da bi zgradili to avtocesto, o kateri ste govorili vendar vam želim dati en nasvet. Ko pravite, da je leta 2007 bila stopnja nič, naj povem, da je za vse veljalo tako. Ja, tu sravnjavate 2008-2009 samo v Bolgariji ne je dostatečno. Naprotiv, lažljiv. Na podlagi tega, kaj se je dogajalo v Bolgariji, ne moremo soditi bolgarske odstotke, bi bilo dobro primerjati z drugimi državami. In zadnje številke, ki jih imamo, so z dne 1. oktobra. Te številke pravijo, da kar zadeva kohezijska sredstva, smo pravzaprav zadnji in mislim, da pred letom dni nismo bili tako slabi. Vendar pa mislim, da potrebujete vso spodbudo, da si jo zaslužite. Upravne zmogljivosti je treba nadgrajevati. Mislim, da se moramo opirati na naše bolgarske strokovnjake. Merci, madame la présidente, euh, monsieur le ministre, euh, chers collègues. Vous l'avez dit euh, tout Gospod Koni. Hvala lepa, gospod minister, dragi kolegi. V svoji predstavitvi ste omenili, da je kohezijska politika politika, ki bo zagotovila večje gospodarske priložnosti za naše države, zlasti za Bolgarijo. Kohezijska politika, kot veste, mora biti v očeh naših državljanov prikazana bolje in zato me zanima, katera sredstva uporabljate za to, da bi bolgarski državljani izvedeli več o tem, da Evropa ukrepa tudi na ravni regije pri izgradnji infrastrukture, pri oblikovanju delovnih mest v vaši državi. In da bi državljani dejansko izvedeli, kaj se dogaja. Tako bi izvedeli tudi, kako gledajo bolgarski državljani na Evropsko unijo. European Commission in DG Regio. Ronaldo. Sedaj dajem besedo še Ronaldu, ki je vodja enote zadolžene za Bolgarijo pri GDU regiji. Eh, uh, to... Hvala lepa, poskusil bom biti čim krajši. Mislim, da smo v našem današnjem gostu skupaj z ministrom Dojčevom videli enega izmed najbolj osebno zauzetih ministrov. To je treba povedati in to se mi zdi, da je zelo dobro. Druga dobra novica je, da gre Bolgariji na ravni regionalnega razvoja dobro. Tako, kar zadeva same zaveze oziroma prevzete obveznosti, kot tudi izplačila sama. Vendar pa se samo en odstotek dejansko izplača. Bolgarija mora vsak dan plačati en milijon evrov za uporabo vseh sredstev. Uh, also, uh, that... Dobra novica za nas torej je, da je vlada to, kot kaže, dobro ocenila. In zdi se, da se je tudi transparentnost v okviru sistema povečala. Kot rečeno, problem za nas je kohezijska politika in potrebujemo tudi višjo izbedveno raven projektov. Vsekakor je dejstvo, da obstaja visoko tveganje, da bomo imeli težave na začetku prihodnega obdobja, da ne bo dovolj projektov pripravljenih za naslednje obdobje. Vlada ve, da minister dela na tem, da ima načrt, vprašanje sedaj je, kako se bo obnesel sistem. Hvala, gospod minister. Hvala, gospod predsednica. Razvoj trajnostnega turizma je zelo pomemben za Bolgarijo. In če si pogledamo številke, še letos v času krize je Bolgariji uspelo povečati število turistov v Bolgariji. To je dobra novica. Slaba novica pa je, da je bil prihodek manjši. Torej, turizem se je povečal za 2 odstotka, prihodek zmanjšal za 8. To je zelo resno vprašanje. Bolgarija je po zgodovinskih spomenikih peta najbogatejša država. Imamo spomenike zgodovino več kot 1300 let. Ležimo na križišču mnogih kultur. Pri nas se je proizvajalo in kopalo zlato in tako dalje. Skratka, sedaj delamo na neki trajnostni strategiji, in zato smo ustanovili tudi poseben odbor, vendar pa je turizem zelo pomembno vprašanje za Bolgarijo. V našem operativnem programu za regionalni razvoj imamo 150 milijonov namenjenih turizmu. Turizem tudi ustvarja kakovost življenja v majhnih vasicah v Bolgariji, ustvarja delovna mesta. Te majhne vasice so bile obsojene na to, da se izpraznijo sedaj pa imamo 364 zdravilišč in seveda potrebujemo za to ustrezno infrastrukturo, da bodo ljudje v dveh urah lahko prišli do Črnega morja in tako dalje. Bolgarija ima 80 tisoč zgodovinskih spomenikov, ki so nekje v skladiščih, ne v muzejih. To se ne prikazuje, to pač je nekje skrito. Zastavili smo si zelo visoke cilje. Bolgarija ima skratka veliko pokazati. Tudi ladijska plovba je zelo pomembna tematika in opazujemo, kako partnerske države izkoriščajo, uporabljajo Donovo. Moram reči, da tudi naša pristanišča ne delujejo dobro in reko izkoristimo le v osmih odstotkih. To je velik problem, pa tudi velika priložnost. Zato moramo te priložnosti čim bolje izkoristiti. Popolnoma se strinjam z vami, kar zadeva transparentnost. Veliko bi lahko naredili, ampak eno vam lahko zagotovim. Nikakor ni nobenih dokumentov ali dopisov, ki bi obtičali v kakem predalu. V zadnjem letu in pol gotovo ne. Sedaj pa še prihodnost kohezijske politike in naše prioritete. Bolgarija je dežela, ki leži na stičišču. Dve izmed petih rimskih poti gre skozi Bolgarijo, Via Militarica in še ena. To je najkrajša pot v Carigrad. In dejansko te poti gredo skozi Bolgarijo, vendar pa smo izolirani. Imamo um, en sam most, nismo še končali avtocest, zato se moramo bolje povezati z našimi sosedami v interesu evropskega gospodarstva. Veliko imamo blaga, veliko imamo že tudi tirov in seveda pomembno je, da smo na stičišču Evrope in Azije. Podarek za to dajemo prometu, pa tudi okolju. Vendar pa ima Bolgarija velike težave, ko gre za energetsko učinkovitost. To je vprašanje, ki se ga bomo lotili, to je zelo pomembna prioriteta za nas. In zato se moramo vprašanje energetske učinkovitosti lotiti čim prej, upam seveda, da z evropskimi sredstvi. Tudi inovacije in rast, kajti Bolgarija je na področju računalništva, informacijske tehnologije in drugih področji pomemben akter. Delamo na strategiji izobraževalnega sistema, da bi se osredotočili na naravoslovne znanosti in računalništvo. Lahko bi govorili o vseh teh prioritetah. Ena od njih pa je nedvomno ta, da če nimaš ustrezne infrastrukture, da bi prihranil čas, rasti ne bo. Kohezijski sklad, res je, zadnji smo bili, kar zadeva oceno. Kohezijski skladov smo čisto na dnu, tega ne skrivamo in kohezijski sklad je velik problem za Bolgarijo. Vendar pa imamo načrt in leta 2011 ne bomo več zadnji. Tako da je pred nami veliko dela, ampak kot rečeno, sedem novih projektov se pripravlja. Začeli naj bi jih izvajati najkasneje marca 2011 in upamo, da takrat ne bomo več zadnji na lestvici ocenjevanja. Kar pa zadeva operativni program regionalnega razvoja, tu nismo več zadnji, smo nekje v poprečju, ciljamo pa zelo visoko. In še zadnja stvar. Hvala lepa, Ronaldo. Na tem mestu se želimo zahvaliti Evropski komisiji, namreč Evropska komisija je insider razume, pomaga in nam stoji ob strani. Zato smo zelo hvaležni. Težavo imamo, ker ni dovolj pripravljenih projektov, ampak upam, da bomo v treh letih, ki so nam voljo, rešili tudi to. Dobra novica pa je, da imamo tri velike projekte, Povezali bomo recimo za Srbijo in Romunijo ter za črnomorskimi pristanišči tri najrevnejše regije. 1,5 milijard je vreden ta projekt. Torej, to je veliko denarja in to moramo pripraviti do leta 2013. Videli boste da bomo v naslednjih treh letih dosegli zelo očitne rezultate. S tem se vam zahvaljujem, gospa predsednica, in se opravičujem, če sem preveč govoril. Hvala, gospod minister. V imenu vseh kolegov bi rada ponovila en vas stavek. Problemi so, vendar pa imamo načrt. Zato vam želimo vse dobro pri izvajanju vaših načrtov, ampak pazite, ker nekega dne vas bomo vprašali, kako pa izvajate ta načrt. Še enkrat, hvala lepa, gospod minister za vašo predstavitev, za vašo odkritost in za to, da ste nam omenili tako probleme kot načrte in upamo, da bo Bolgarija lahko tudi za nas dobra partnerica pri pogovorjih o prihodnosti kohezijske politike v prihodnih nekaj mesecih. Hvala lepa torej. Now, dear colleagues, we are moving. Dragi kolegi, gremo takoj naprej na naslednjo točko dnevnega reda. To pa je izmenjava mnen glede inovacij, MSP-jev in kohezijske politike. Vsi tisti, ki morate oditi, prosim, storite to čim tiše, zato da ne boste motili našega sestanka. Hvala lepa. Naj povem, da bomo imeli to predstavitev zato, ker se pripravljamo na naslednje obdobje in želimo prisluhniti novim idejam. Zato smo povabili skupino strokovnjakov in takoj bi začela s prvim strokovnjakom, ki je namestnik vodje enote za tematsko koordinacijo in inovacije pri GD Regija, gospod John Walsh. Lepo prosim, držite se desetih minut časa za svojo predstavitev, potem sledi razprava. John Walsh, beseda je vaša. Uh, Draga gospa predsednica, dame in gospodje, najlepša hvala eh, za povabilo in za to, da lahko otvorim to razpravo. Zelo pomembno je spregovoriti o inovacijah in MSP-jih. Uh, Na začetku bi vam rad prikazal evropsko sliko o tem, kako pomembno je nuditi ustrezno podporo v okviru kohezijske politike. Prinesel sem tudi nekaj razsojnic, upam, da jih imate pred seboj. Naj povem, da je podpora podjetjem predstavljala zelo pomemben stebr kohezijske politike, zlasti v okviru sklada za regionalni razvoj in zato so tudi naknadne evalvacije prejšnjega obdobja pokazale, da več kot 83 odstotkov podpore dobijo neposredno majhna in srednja velika podjetja. Tudi več kot en milijon delovnih mest je nastalo, izboljšala se je tudi produktivnost v podjetjih, v katera se je vlagala v državah članicah. Tukaj vidimo tradicionalno podobo, s tem želimo spomniti samo na to, da se kohezijska politika osredotoča v prvi vrsti v konvergenčne regije. Prav tako pa taka koncentracija vpliva tudi na izbiro prioritet države članice na nacionalni regionalni ravni sprejme odločitev o tem, kako bodo zagotovile ustrezno podporo podjetjem. Tu sem želel pokazati, kaj se da narediti. Ko gre za inovacije, 25 odstotkov kohezijske politike se investira v širšo inovacijsko agendo, 86 milijonov oziroma milijard evrov. Skoraj 55 milijard evrov se namenja podjetjem. Vsa podpora podjetjem ni nujno inovativna, kasneje vam bom pokazal več kategorij. In kakih 45 milijard evrov podpore podjetjem sodi v področje inovacij. Od 55 milijard evrov za podjetja vemo, da 27 milijard evrov oziroma polovica se nameni v celoti MSP-jem. In na tem diagramu lahko vidite, da gre tu predvsem za področje tehnologije in inovacij. Spodbujamo tudi ekoinovacije s programi po celotnem celotni Evropski uniji, spodbujamo uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in tudi spodbujamo nastanek zagonskih podjetij. In tukaj se podpora dodeljuje predvsem iz socialnega sklada. Vendar pa moramo biti pozorni, ne smemo se šteti 86, 55 in 27 samo ena izjema. Nekatere kategorije podpore podjetjem niso vključene v poglavju inovacij. Te kategorije so povezane z ne specifičnimi oblikami financiranja, recimo nekatera posojila, potem naložbe v infrastrukturo podjetij, kjer ne moremo reči, da gre pravzaprav za namenska sredstva za inovacije. Glede te prosojnice bi rad dal nekaj povdarkov glede vzorca investicij v inovacije. Dal sem vam nekatere številke, 25 odstotkov sem dejal. Sedaj se pripravljamo na končno fazo poročila, v katerem bomo ocenili inovacijske dejavnosti in vidimo lahko, da obstajajo trije splošni načini, kako programe podpirajo inovacije. Prvič, s pomočjo podpore inov inovacijam prijaznega okolja. Drugič, države članice in regije podpirajo večjo uporabo uporabnih raziskav. Želimo torej financirati ne toliko osnovnih raziskav, pač pa bolj komercialni oziroma uporabni del raziskav. In tretjič, prenos znanj in spodbujanje inovacijskih polov oziroma tako imenovanih grozdov. To najdemo v različnih državah članicah, vendar pa najdemo tudi prevlado določene oblike pomoči, recimo v konvergenčnih območjih in to vpliva tudi na to, kako se izvajajo ti ukrepi. In tam ti načini so zelo raznoliki. Zadnji dve alineji, ki jih sam ne morem prebrati, zato prosim pogledajte si na pisno obliko dokumenta. Dva trenda obstajata, da bi osredotočili inovacije na to, da se skoncentrirajo zmogljivosti prav v te grozde, zato da bi izkoristili odličnost, specializiranost in akumulirana znanja. Drug pristop pa je, da bi bolj očitno inovacije vključili majhna in srednje velika podjetja, da bi prilagodili tudi podporne storitve in da bi preko grozdov spodbujali splošni trend premika v naznanju temelječe gospodarstvo. Ni nujno, da se osredotočimo samo na tehnologijo, pač pa tudi na proces in dizajn par primerov. Ne, to so pravzaprav te namenske kategorije za majhna in srednje velika podjetja. Prvi dve iz študije, ki bo kratkem objavljena, se navezujeta na podjetjem prijazno okolje, spodbujanje informacijske tehnologije in drugih ukrepov za izboljšanje dostopa in uporabe informatike v majhnih in srednje velikih podjetjih. Sledijo tri kategorije, ki so bolj neposredno povezane z izboljšanjem tehnološkega izkoriščanja MSP-jev v povezavi z ekotehnologijo in tako dalje. Tu je spodbujanje dostopa do raziskav za MSP-je in tako dalje. In potem še tretja kategorija na znanju temelječa gospodarstva. Veliko denarja po Evropi se vlaga zlasti v obliki Evropskega sklada za regionalni razvoj, pa tudi preko socialnega sklada za zagonska podjetja. Tukaj imamo recimo 27 milijard evrov. In tu, to je ena izmed mojih zadnjih prosojnic, želim povdariti, da imamo v Evropi različno intenzivnost držav članic, ko gre za uporabo strukturnih skladov, zlasti RDF in socialnega sklada, za to, da se zagotovi podpora MSP-jem. Če si pogledate na desni strani tri zadnje stolpce, boste videli, da obstaja velika razlika med EU15, eh, e kjer je podpora MSP-jem 11 odstotna vsega, od vsega financiranja v EU12 pa je namenska podpora MSP-jem le nekaj več kot 5 odstotkov. Tej razliki ne smete prepisovati prevelikega pomena, kajti v novih državah članicah, to so glavne konvergenčne regije, najdemo veliko sredstev, ki se namenjajo za infrastrukturo sredstva, ki se skrivajo za temi petimi odstotki podpore podjetjem, predstavljajo kar nekaj denarja v primerjavi z dejavnostmi, ki so jih te države izvajale v preteklosti. Pa tudi v starih državah članicah vidite, je raznolikost precejšnja, precej intenzivna je podpora podjetjem. In to se tudi razlikuje, če si pogledamo natančneje, Eh, vsako posamično izmed šestih kategorij, ki sem jih predstavil prej. Še par besed o strateškem poročilu. Če želite več informacij o napredovanju tega poročila, lahko zaenkrat povem to, da smo ob koncu leta 2009 ugotovili, da 23 odstotkov podpore iz regionalne politike cilja neposredno, da majhna in srednja velika podjetja. Te podatke najdete tudi na naši spletni strani. Vendar pa smo ugotovili, da pomoč, ki se ne nanaša na velikost podjetij, torej 28 milijonov, tam najdemo kar 37 odstotno podporo. In vidimo, da je razlog ta, zato ker majhna in srednje velika podjetja le počasi sprejemajo, težko sledijo inovativnim ukrepom, tudi zaradi krize. Veliko je bolj generičnih oblik finančnega inženiringa v okviru podpore podjetjem, ki je neodvisno od velikosti. Vidimo torej, da imamo neko povprečje, vendar pa obstaja razlika. Mhm kar zadeva inovacijsko podporo in nespecifične ukrepe za podjetja nasploh. Še dve zadnji pripombi, še malo oglaševanja. Upam, da mi boste oprostili, gospa predsednica. V zadnjih nekaj mesecih je komisija objavila vodič po inovacijskih inkubatorjih in to pomoči pomembne evropske mreže ki se ukvarja z inovativno podporo za MSP-je. Če kdo želi, vam lahko zagotovimo tudi izvode v obliki papirnati obliki, pa tudi povezavo imate. Skratka, obstaja cela vrsta možnosti za pomoč MSP-jem. Ta druga povezava vam ponuja več kot 50 možnih ukrepov, kjer najdemo različne oblike inovacij in sicer se te nanašajo na celo paleto dejavnosti. Upam, da je bil ta uvod koristen in veselim se že drugih predstavitev in razprave. Eh, Hvala za te osnovne informacije. Sedaj gremo takoj naprej k gospodu Iber Delormu, ki prihaja iz organizacije WEAPME. Evropskega združenja za uh, obrt in majhna in srednja velika podjetja. Hvala, gospa predsednica. Del teh majhnih in srednje velikih podjetij, torej MSP-jev, so zelo majhna mikropodjetja, včasih tudi obrt in ti delajo zelo dobro. Na tej prosojnici naj vas spomnim, da uh, gre za uh, pri 21 milijonih podjetij v Evropski uniji v 92 odstotkih za mikropodjetja. In seveda ta se sooča s posebnimi izzivi. Zakaj gre? Gre za uh, inovativno dejavnost, eh, ki jo opravljajo, ki je zasnovana na povpraševanju. Torej niso tukaj potrošniki, in eh, dobavitelji, tisti, ki so gonilna sila inovativne dejavnosti pri teh podjetjih, temveč povpraševanje. Gre za inovacije na področju metod upravljanja, potem eh, delovnih metod. Malo pa je teh mikropodjetij, ki vlagajo v visokotehnološke rešitve in procese. Sam sem že večkrat slišal, da ljudje pravijo, da majhna podjetja v visoke tehnologije sploh niso sposobna vlagati. Ampak to ne drži čisto, kajti tudi na visokotehnoloških eh, sektorjih, kot recimo vesoljske raziskave in podobnih, je moč najti celo vrsto mikropodjetij, ki tu delujejo. Naslednje mm, področje je energetika, na katerem jih tudi najdete mnogo, zlasti ko gre za okolju prijazne energetske rešitve. Ma, mikropodjetja so zelo blizu potrošnikom in zato bistveno lažje prenašajo te inovacije iz eh, svojih podjetij, iz teorije torej v prakso kajti pri inovativni dejavnosti, pri inovacijah je bistveno to, da rešitve, nove rešitve postanejo čim prej dostopne potrošniku. V teh podjetjih torej naletimo na inovacije različnih vrst na skoraj da vseh področjih dejavnosti in v vseh fazah industrijskega razvoja. Čiste industrije so zelo pomembne in vse, kar je pomemb, povezano recimo z gradbeništvom, z porabo energije v zgradbah in tako naprej. V vseh evropskih regijah skoraj da na teh področjih naletimo na inovacije, ki jih eh, najdemo v majhnih in zelo majhnih podjetjih, torej mikropodjetjih. Kako? ta mikropodjetja vplivajo na zagotavljanje socialne kohezije v regijah. Majhna in mikropodjetja, ki so inovativna, se običajno ne skoncentrirajo v neko regijo. Najdete jih povsod, dosti krat tudi na podeželju in v manj razvitih delih posameznih držav. Najdete jih na otokih, v gorskih eh, območjih, torej v tistih eh, delih, ki po statističnih indikatorjih raz, eh, za razvoj zaostajajo za uh, poprečjem v Evropski uniji. Ustvarjajo nova delovna mesta in običajno so to dolgoročno gledano trajna delovna mesta. Tretja značilnost takšnih majhnih oziroma mikropodjetij je uh, to, da se poslužujo cele vrste finan, eh, finančnih virov. Lastna sredstva v 50 do 60 odstotkih vseh primerov, torej bistveno manj se naslanjajo na evropska sredstva in bančna posojila oziroma kredite. Zaradi tega, ker je težko priti eh, administrativno gledano do teh sredstev. Dosti krat se sicer naslanjajo tudi na sredstva za pospeševanje regionalnega razvoja, približno v 20 do 30 odstotkih. In takšna majhna in mikropodjetja dosti krat ne morejo sodelovati v inovativnem procesu, če jih eh, neki posredniki ne podpirajo ali jim pomagajo. In to je njihov glavni problem. Pet problemov je najbolj perečih s tem v zvezi. Prvič, na evropski ravni nimamo nobenih gospodarskih analiz, pa tudi ne na ravni eh, držav članic eh, o tem, kako pomembna so v inovativni dejavnosti posamezne države takšna majhna in mikropodjetja. Drugi problem, politične odločitve na področju inovacij. Ena od eh, prioritet je v mnogih državah članicah informacijska in komunicijska tehnologija. Ampak vedeti moramo, da obstajajo še druga zelo inovativna podjo, področja, na katerih so zlasti ta podjetja aktivna. In politične odločitve v zvezi s tem, kaj uh, so prednosti, so včasih ovira. Uh, svet za konkurenčnost Evropske unije je. Eh, decembra, 6. decembra leta 2008 sprejel sklep, da je treba podpirati vsa majhna in srednje velika podjetja oziroma MSP, ne samo inovativna. In potem četrto, četrti problem, tako imenovani speči inovatorji. Mnoga majhna podjetja, približno 5 odstotkov MSP-jev lahko imenujemo speči inovatorji. To so podjetja, ki sicer Mm, izumljajo, so inovativna, ne da bi se tega pravzaprav zavedala in ne da bi namensko to počenjala. Ker nimajo dovolj finančnih sredstev, ker nimajo dostopa do ustreznih informacij ali nasveta, pa takšna podjetja na koncu ne naredijo tistega zadnjega koraka, ki je potreben, da začenjajo tržiti, komercializirati svoje inovacije. Eh, naslednji problem je inovacijska kultura v podjetjih. Dosti krat so podje, posredniki ali javne organi tisti, ki se sploh ne zavedajo tega, kako pomembna so lahko majhna in srednje velika podjetja pri inovativni dejavnosti. Torej posredniki so tisti, ki tukaj morajo odigrati svojo vlogo. Tudi sredstva javnega obveščanja, kar zadeva inovacije, odkritja, izume in tako naprej, žal večinoma posvečajo pozornost samo večjim in največjim podjetjem. Ta majhna in srednja velika podjetja pa so zelo inovativna in eh, vendar zelo eh, težko pridejo do ustreznih certifikatov. Brez certifikatov pa inovacij ne more začeti tržiti oziroma komercializirati na trgu. Dostikrat eh, se eh, sploh ne lotijo procesa patentiranja, ker je ta zelo zamuden in tudi drag. Torej, kakšne so sedaj, kakšna je vloga kohezijske politike pri vsem tem? Prva ugotovitev, regije morajo biti bolj aktivne. Okoli 300 regij v Evropski uniji je že vključenih v različne vrste spodbud za delovanje eh, MSP-jev na področju inovacij. Eh, to počenjajo te regije na različne načine. Prvič z inovacijskimi poli oziroma grozdi, potem drugič, če hočete, lahko kasneje več eh, pri odgovorih podrobnosti povem, potem so posebni uh, spremljevalni programi regiji in uh, svetovanje MSP-jem, potem pomoč uh, s pečim inovatorjem z posebnimi pilotnimi projekti in potem uh, pomoč pri patentiranju, pri mm, pridobivanju patentov in certifikatov. To je tudi ena od pomembnih vlog regij. Govorim Torej še enkrat o tem, kaj lahko in kaj dejansko delajo regije. Lahko zagotovijo eh, povezavo med podjetji in um, univerzami in akademsko sfero. Eh, potem pomagajo lahko pri komercializaciji posebni, posameznih po, eh, patentov in inovacij in tudi neke vrste kulturo, ki spodbuja inovativnost, lahko zagotavljajo in spodbujajo ter razvijajo takšne regije. Problemi, s katerimi se na tem področju soočamo, so dosti krat popolnoma enaki, ne glede na to, kje smo. Države članice še vedno ne vedo, katere eh, regije so tiste, ki so se najbolje prilagodile konkretnim specifičnim potrebam MSP-jem, zlasti ko gre za človeške vire. Nimamo nekih evropskih kazalcev, ki bi nam pomagali pri ugotavljanju, katera so tista podjetja, ki imajo manj kot deset zaposlenih, ki so zlasti inovativna. Kaj pa kazalci na področju človeških verov? Tukaj obstajajo uh, eh, naprimer naslednji kazalci. Raven izobrazbe, univerzitetna izobrazba, dostikrat sploh ne govorimo o tem, kako se kazalcem izraziti neke veščine, potem izkušnje in tako naprej. Mnogi zaposleni v teh podjetjih so zelo visoko izobraženi, kar pomeni, da sami so sposobni inoviranja, ampak nimajo nobene pomoči iz okolja. Poleg tega, kot sem rekel, pomanjkanje nekih kazalcev je tukaj velik problem. Potem recimo ne vemo s pomočjo nobenih kazalcev, ne znamo še izmeriti, kako uh, kohezijski skladi vplivajo na večjo inovativno dejavnost eh, majhnih in srednje velikih podjetij. Problem je tudi, da je, eh, obstaja neke vrste zmešnjava, ko gre za proračunske rubrike, ki so namenjene uh, posameznim ali proračunske postavke, ki so namenjene različnim uh, vrstam financiranja. Imamo kohezijske sklade, strukturne sklade, druge sklade, razvojne sklade in MSP-ji se seveda dosti krat izgubijo v tej džungli različnih virov sredstev regije so tiste, ki bi morale tukaj priskočiti na pomoč in dosti krat so regijski skladi tisti, ki pomagajo pri financiranju teh podjetij. In zadnji problem, premajhno sodelovanje med temi podjetji, njihovimi eh, združenji in regionalnimi oblastmi. In zadnja prosojnica. Vprašali so me, kakšne so perspektive za obdobje po letu 2013. Kaj morajo biti prioritete? vse potencijale, ki jih imamo na evropski ravni, izkoristiti. To je tisto, kar znajo američani početi zelo dobro. Oni so sposobni izkoristiti vse možne potencijale. Pomagajo inovatorjem, jim svetujemo, svetujejo. Pri nas pa žal smo v situaciji, ko vseh možnih potencijalov sploh ne znamo izkoristiti, morda za razliko visokotehnološko usmerjenih podjetij. Zato bi bilo treba, ali mm, odločili smo se, da bomo postavili osem prioritet. Najprej vzpostaviti resnično eh, inovacijsko politiko skupnosti, ki je namenjena MSP-ju. MSP-jem. Kaj hočemo narediti? Prioritete na področju specializacije, to je del evropske politike za inovacije, ne vključujejo vseh področji. Tudi posredniki so tisti, ki morajo opraviti večjo vlogo. Če nimate nekega posrednika, ki vam pomaga, potem boste odrezali od verov sredstev vse te dragocene inovatorje in eh, izumitelje. Potem sodelovanje med vsemi eh, tistimi, ki politično odločajo in drugimi deležniki. Četrtič, prilagoditi in uskladiti je treba finančne inštrumente. Če bi resnično nam uspelo razčistiti, kateri so tisti finančni inštrumenti, ki so danes na voljo najbolj primerni za takšna podjetja, potem bi naredili velik korak naprej. Menimo tudi, da bi potrebovali evropsko kampanjo za odkrivanje tako imenovanih spečih inovatorjev, zlasti individualnih in, uh, inovatorjev in majhnih podjetij. Potem mislim, da moramo začeti s kampanjo informiranja in ozaveščanja. To, kar je obžalovanja vredno, je, da regionalne zbornice dostikrat ne vedo, kaj se dogaja v neki regiji zlasti pa ne, kaj se dogaja z njihovimi mikropodjetji. Moramo tudi razviti neko inovacijsko kulturo. In to, v to morajo biti vključeni vsi, to so lahko banke, podjetniki in vsi ostali. In ne na zadnje, z velikimi črkami napisano, moramo vedeti, da ničesar ne bomo dosegli, če ne bomo poenostavili dostop do evropskih programov programov tem eh, podjetjem. Vsi govorimo o tem, povdarjamo to. Ampak naša organizacija UEAB me pripravlja dokument s 105 predlogi te vrste, kako torej poenostaviti dostop do finančnih inštrumentov. Hvala. Uh, thank you indeed very much for, for your presentation. Najlepša hvala za te informacije in predloge. Sedaj prehajamo na naslednjega govornika, gospoda Pavla Najskensa, ki prihaja iz NV Revin Vest Brabant. Hvala, gospa predsednica. Sem direktor eh, regionalne agencije za razvoj v eh, območju Zahodnega Brabanta na nizozemskem. To, kar mi počenjamo, je poskušamo povezati tako eh, javne organe kot tudi eh, podjetja. Naša naloga je naslednja. Prispevati hočemo k regionalnemu gospodarskemu razvoju v našem, naši regiji. In to počenjamo na tri načine. Prvič, pripravljamo eh, ali pomagamo MSP-jem pri pripravi različnih eh, poročil. Drugič, poskušamo pritegniti nove vlagatelje v našo regijo. In tretjič, to je povezano z današnjo temo, poskušamo s pomočjo projektov okrepiti gospodarsko strukturo naše regije Zahodnega Brabanta. Na tej prosojnici vidite, da se svet spreminja, je na prehodu in tudi pri nas smo morali iti skozi gospodarski prehod oziroma prenovo. Uporabili smo nov pristop, to je gospodarski in ekološki sistem za našo regijo. Kje je naša regija na nizozemskem? Smo med Rotterdamom in Antwerplom, dvema velikima lukama in to seveda daje neke vrste usmeritev za naš gospodarski razvoj, danes in v preteklosti. Tranzicija, skozi katero smo šli, je bila naslednja. Tradicionalne industrijske panoge, kmetijstvo izgubljata na pomenu. In zato se spreminjamo v velike distribucijske centre, ker smo pač locirani med dvema velikima lukama, Rotterdamom in eh, Antwerpnom. Potem značilno je, da nimamo nekih eh, sedežev velikih podjetij na, v naši regiji, nimamo nobene tehnične univerze. Smo neke vrste poprečna evropska regija, bi torej človek lahko rekel, in tega ne smemo pozabiti. V zadnjih štirih letih smo se lotili posebnega pristopa in sicer na treh vodilnih sektorjih. To so trije sektorji, ki so za nas zelo pomembni. Prvi je vzdrževanje, ki je namenjeno predelovalni industriji, potem drugi sektor je biološka oziroma na organski pridelavi zasnovano gospodarstvo in tretje področje je logistika. To so trije sektori, na katere se torej danes osredotočamo. Na nizozemskem imamo od leta 2006 novo politiko, ki jo imenujemo vrhunci v delti. Vrhunci so tiste najmočnejši vodilni sektori, ki jih razvijamo v šestih regijah in jugozahodna regija nizozemske je ena od teh šestih. Tukaj vlagamo nova sredstva eh, in to ne samo nacional, iz nacionalnega, temveč tudi iz regionalnega eh, proračuna, pa tudi iz Evropskega kohezijskega sklada kaj je rezultat te politike zadnjih štirih let. 592 milijonov evrov smo uložili v to politiko in kaj je rezultat? Rezultat je to, da imamo sedaj poslovne in izobraževalne kroge, ki so tudi vložili okoli 1,2 milijarde evrov v to uh, eh, schemo. Letos ocenjujemo rezultate te politike na nacionalni ravni, Vidite, da so rezultati, ki smo jih dosegli, dobri. Nov pristop torej zelo dobro deluje. Razvili smo nove proizvode in storitve, pritegnili smo nove vlaganja in izboljšali smo našo eh, poklicno izobraževanje in usposabljanje. Sedaj pa si oglejmo, kaj so rezultati v jugozahodni regiji. Zadnje štiri leta smo se odločili za štiri glavne sektorje. Rekl sem že, da je eden od teh logistika. In rezultati, ki smo jih dosegli na teh področjih v zadnjih štirih letih, je naslednje. Nizozemski inštitut za uh, logistiko smo eh, ustanovili v Bredi. Ta naj bi pospešil raziskave in izobraževanje na področju logistike. Kot agencija za razvoj smo vključeni v sedem projektov s 49 logističnimi podjetji in večina teh so MSP-ji oziroma majhna in srednja velika podjetja. In vsi ti projekti imajo za cilj inoviranje procesov. Drugo glavno področje, sem že rekel, je vzdrževanje. Neka vrste izobraževalni stebr smo tukaj vzpostavili za eh, srednje šole in za univerzitetne študente. V štirih letih smo uspeli torej že ustanoviti univerzo. Enajst projektov smo vzpostavili z partnerji iz področja vzdrževanja, 223 eh, podjetij pa je vključenih v te projekte. Ta podjetja so se odločila, da bodo razvila svojo lastno blagovno znamko, ki se imenuje vzdrževanje na svetovni ravni. In to je nova blagovna znamka, World Class Maintenance, ki jo sedaj uporablja. Zadnji sektor pa je na organskih in eh, bio znanostih zasnovano gospodarstvo. Tukaj sodelujemo s sedmimi podjetji oziroma sedem projektov imamo, 58 podjetij sodeluje, večinoma so MSP. Sedaj se lotevamo naslednjega štiriletnega obdobja. Sedaj smo prišli že tako daleč, da cela regija za prihodne štiri leta pripravlja svoje strateške načrte oziroma strateško agendo naš cilj je, da dodamo še tri glavne sektorje, da postanemo bolj konkurenčni in da ti sektori ohranijo svojo konkurenčnost, ne da jo izgubijo zaradi oscilacij in konjunkture v svetovnem gospodarstvu. Naslednji cilj je, da delavci, ki uporabljajo znanje, torej intelektualni delavci, ostanejo v našem sektorju, to je v jugozahodni nizozemski. Kaj želimo na ravni regije doseči? Hočemo za te tri glavne vodilne sektorje zagotoviti ustrezno infrastrukturo. To so inštituti, potem kampusi ali študentska naselja, inkubatorji, ki jih bomo tudi vzpostavili za te tri sektorje. Poleg tega želimo za vse tri sektorje vzpostaviti nove uh, izobraževalne stebre, torej enega za vsakega od teh treh sektorjev. Na ta način menimo, da bomo lahko pritegnili nove naložbe v, tri vodilne, v te tri vodilne sektorje. Torej hočemo politiko razvoja na teh eh, sektorjih spodbuditi. Kaj hočemo doseči v štirih letih? vzpostaviti kampus za uh, verigo dobav v Bredi in posebno izobraževalno inštitucijo ali kot mi to imenujemo izobraževalni stebr za področje logistike, potem nizozemski inštitut za mm, vzdrževanje na svetovni ravni bomo vzpostavili v Bredi, potem poseben eh, kampus za vzdrževanje v letalstvu, uh, center za uh, organsko in uh, biogospodarstvo, kampus za zeleno kemijo v Bergnu in pritegniti želimo nove investitorje. In sicer in na ta način ustvariti na treh vodilnih sektorjih tisoč delovnih mest. Torej, kaj bi želel v sklepu povdariti? V povprečni regiji Evropske unije je moč pospešiti inovativno dejavnost MSP-jev na podlagi sodelovanja med podjetji, izobraževalnimi inštitucijami in vlado. To smo v zadnjih štirih letih že dosegli in rezultati so enkratni. Na ta način spodbujamo našo eh, konkurenčnost regije na svetovni ravni. In na zadnji prosojnici naj vam dam nekaj istočnic za razmišljanje. Prvič, če se odločite za ta eh, pristop določitve vodilnih sektorjev, se morate premakniti od podpore posameznim projektom do podpore regionalnim projektom, strateškim regionalnim projektom. To je popolnoma drugačna miselnost, ki je tukaj potrebna. Drugič, Ko ste enkrat razvili regionalni pristop, morate upoštevati, da v prvih štirih letih potrebujete močno eh, podporo vlade, sicer se skupaj ne bo funkcioniralo. Tretjič. Če hočemo vzpostaviti sodelovanje med podjetji in izobraževalnimi inštitucijami, je treba zagotoviti dovolj finančnih sredstev, da bo to sodelovanje tudi delovalo. In v večini primerov, po lasnih izkušnjah lahko rečem, tisti, ki spremajo politične odločitve tega, sploh se ne zavedajo ne zavedajo se tega, da je sodelovanje eh, treba financirati. Mislijo, da to sodelovanje kar samo po sebi steče. Tako ne gre. Treba je se ne samo potruditi, temveč tudi vložiti nekaj v spostavitev tega sodelovanja med gospodarstvom in izobraževalno sfero. In še zadnja eh, stvar, ki bi jo poudaril. Eh, Medsektorski pristop je tukaj potreben. V naši regiji smo ugotovili, da podjetja se povezujejo v mrežo, ampak v glavnem na svojem področju dela. Če pa hočete spodbujati inovacije, je treba vedeti, da najboljše inovacije dobite, če se sektori med seboj povezujejo. Naprimer, sodelovanje je že vzpostavila pri nas eh, m, proizvodnja oziroma podjetja na področju Eh, letalstva na eni strani in proizvodnje avtomobilov na drugi strani. Na ta način s tem medsektorskim sodelovanjem je moč čas razvoja eh, nove inovacije iz treh let eh, skrčiti na eno leto in seveda je potem ta, to vse delo bistveno bolj lukrativno. Torej, ko boste razmišljali o kohezijskem skladu in kohezijskih sredstvih, razmišljajte tudi na tak način. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Sedaj pa smo pri gospe Aidi Katani iz Romunije. Gre za European Project Consulting. Prosim. Um, Hvala lepa za vaše vabilo rada bi začela svojo predstavitev z nekaj splošnimi pripombami o podatkih, ki smo jih zbrali za to predstavitev. Dolgo sem delovala v lokalni in regionalni administraciji upravi v Romuniji in sem bila udeležena pri veliko projektih med Bolgarijo in Romunijo moja predstavitev je išla iz mojih osebnih izkušenj iz teh projektov. Minister iz Bolgarije je prej dejal, da je Donava meja, ki deli dve državi vendar pa je stopnja sodelovanja med Bolgarijo in Romunijo taka, da je veliko projektov že bilo pripravljenih in zasnovanih na tak način, da je Donava postala več kot ločnica. Ena od pomembnih točk te predstavitve je, da je težko spremeniti mentaliteto v postsocialističnih državah. To pomeni sprememba, sprememba kulture, tradicije, da bi resnično pridobili sredstva iz kohezijskih skladov. Naslednja prosojnica. Eden predhodnikov je že omenil to dejstvo, vendar pa veliko sredstev, ki je bilo uporabljenih v Romuniji in v drugih pokomunističnih državah, je bilo uporabljenih prav za infrastrukturo. Razvoj se ospodbuja, če podpremo velike projekte na področju infrastrukture. Kakorkoli že, pa so ti projekti taki, da potrebujejo še več teženj in to pridobijo, če vključimo tudi inovacije. Tega ni bilo pri naši presoji projektov do danes. Kar nekaj je načinov, kako lahko promoviramo inovacije v različnih kategorijah projektov, ki so jim namenjena evropska sredstva. Potrebno je upoštevati dejstvo, da so MSP-ji pogosto taki, da nimajo ekonomskih zmožnosti, da bi sploh vstopili v veliko projektov, ki se potegujejo za evropska sredstva. Tudi sama sem začela z analizo prednostnih dokumentov o Romuniji in Bolgariji. In vsi dokumenti, ki so bili pripravljeni, kar se razvoja regije tiče. Pogremo si zasebno javna partnerstva in sodelovanje podjetij z univerzami. Prav tako smo si obgledali absorpcijsko zmogljivost in stopnjo in ugotovili smo, da je ta precej nižja, nizka. Kako lahko to razložimo? Vidimo, da je veliko projektov bilo posredovanih v presojo, vendar pa imamo nizko raven zanimanja in znanja o zasebno-javnih partnerstvih in o usklajevanju sodelovanja med univerzami in podjetji. Tako da bi dejali, da obstaja pomankanje razumevanja, pomankanje znanja za usklajevanje zasebnih partnerstv. Med prejšnjimi programskimi obdobji smo skušali kar se da vlagati v čezmejno sodelovanje. Skušali smo najti tudi pravo raven financiranja. Razvojne institucije v Bolgariji in Romuniji bi lahko pravzaprav pomenile tudi oviro pri razvoju, če ne bodo izpolnjevale pravih pogojev za to, da bi pridobile sredstva po pravilih evropskih skladov. In če ne bo pravih spodbud, se te razmere ne bodo spremenile. Naj podam nekaj primerov, nekaj projektov, ki so prišli v poštev v tem programskem obdobju. Kot veste, sredstev nismo v zadostni meri izkoristili v Romuniji, vendar pa veliko projektov tudi ni bilo izvedenih. Razlog za to je, da nismo vedno imeli finančnih zmogljivosti za sofinanciranje, ki je bilo potrebno, prav tako pa je zaradi krize veliko projektov nedokončanih. Naj spostavim dejstvo, da moramo okrepiti inovacije in sicer tako, da bomo večji povdarek namenili inovacijam v projektih, ki jih predlagamo za financiranje. Še ena težava, s katero se soočamo, je, da MSP-ji pogosto imajo težave z vzpostavitvijo partnerstev na področju visokega šolstva in tudi z drugimi partnerstvi. Mala in srednja velika podjetja so pogosto omenjena kot prednostna za te projekte, vendar pa so postopki še vedno zelo težavni in pogosto to niso srednje ali dolgoročni projekti. Veliko podjetij torej ne vidi razloga za vzpostavitev takih partnerstv, še prav posebno ne na področju raziskav. najkrajše obdobje za dobiček je pet let, vendar pa je za veliko MSP-jev to predolgo obdobje. Tudi univerze imajo predvsej težav pri sodelovanju z MSP-ji. V Romuniji se zdi, da gre tukaj bolj za nekaj, za kar se ogreva akademski svet, podjetja pa ne toliko, kot bi se morala. Podjetja morajo prepoznati, da raziskave so lahko smiselne za podjetniški svet in ne samo za razvoj znanosti. Prav tako mislim, da v nekaterih regijah na nizozemskem v Združenem kraljestvu je ključ regionalnega razvoja prav to sodelovanje med MSP-ji in akademskim svetom ta partnerstva so bila vzpostavljena z jasnimi cilji, jasnimi smernicami in tem moramo slediti. Razviti moramo kulturo partnerstev, kulturo inovacije, zato da bomo lahko kar najbolje izkoristili kohezijske sklade in da bomo lahko dosegli naše cilje na področju inovacij. Ta prosojnica, ki jo vidite sedaj, izpostavlja nekatere ključne točke, ki so pomembne za Romunijo kar se projektov tiče, ki so primerni za financiranje iz kohezijskega slada. To so faze. Najprej je programiranje, načrtovanje. V tej fazi, če imamo, če nimamo pravega referenčnega obdobja, potem bo projekt nerealen in ciljev tudi ne bomo vedno jasno navedli. Potem, ko se oblikuje projekt, če nimamo pravih zamisli glede inovativnega potencijala pri tem projektu, potem bo projekt morda nedokončan. Prav tako v fazi ovrednotenja moramo pokazati potencijal za inovacije. Spet mora projekt pokazati inovativni značaj. Na naslednjih dveh prosojnicah sem podala nekaj primerov tehničnega in gospodarskega sodelovanja v obliki projektov. Okvir za operacijski program 2007 do 2014 je bil ovrednoten in vidite lahko, da smo imeli šest od sto točk, ki so bile dodeljene za raven inovacij. Sedaj bomo govorili o različnih kriterijih. Najprej pomembnost projekta in spet tukaj samo devet točk od stotih, kar se inovativnosti tiče. In za zaključek rada bi izpostavila dejstvo, da je v bistvu potrebno zagotoviti fazo načrtovanja, ki vključuje dialog med vsemi različnimi zainteresiranimi stranmi in potencijalnimi dejavniki, ki bodo pridobili. Vsi se morajo zavedati, katere sfere katerih sferah lahko sodelujejo z univerzami in v katerih z javno upravo, da bi dosegli in spodbojali inovacije. Žal pa teh informacij pogosto ne, podjetja ne predstavijo dovolj podrobno, tako da potrebujemo informacijske kampanje. Celo bolgarski minister je dejal, da morajo podjetja imeti dodatne obrazložitvene smernice in metodologijo, da bo vse skupaj bolj jasno. Mislim, da enako velja za Romunijo. Spodbujati moramo ta partnerstva, promovirati inovacije. Pogosto se v moji državi in drugih državah, kjer sem delovala, pokaže, da so inovacije možne le v javno-zasebnem sodelovanju. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa še gospod Helmut Jäger iz Solvisa. Prosim. Je Braunschweig, področje Evropi, kjer imate najboljše razmere, kar se inovacij tiče v Evropi? Spoštovana predsednica, spoštovani poslanci, prisrčna hvala za vabilo na predstavitev. Braunschweig je blizu notranje nemške meje in ima najvišjo gostoto raziskovalcev, veliko raziskovalnih inštitutov v Braunschweigu. In naj nakratko predstavim razvoj našega podjetja kot MSP-ja. Začeli smo leta 1982 sončno, solarno tehniko. Najprej smo razvili sončno tehnologijo za bazene. Potem smo sredi 90-ih let vstopili v ogrevanje sončno energijo in leta 2002 smo izgradili tovarno z nič emisijami, kar je bilo možno tudi s financiranjem iz EU. 7,5 odstotkov. Naslednja prosojnica, prosim. Naše dejavnosti so obširne in dobili smo kar nekaj nagrad, o tem ne bom govoril bolj podrobno. Preidimo na naslednjo prosojnico. Naš, naša paleta proizvodov, to so naprave za gretje, sončno energijo, imamo solarne kolektore, z napravami in eh, z vsemi aplikacijami in proizvajamo tudi za bolnišnice, pa tudi fotonapetostne naprave. Naslednja prosojnica, prosim. Začeli smo obrtno in razvili smo tehnologije, ki jih lahko opišemo kot eh, visoka tehnologija. Tukaj vidite lasersko tehnologijo, ki smo jo razvili, zato da bi naredili napredek. In v Nemčiji imamo 30 odstoten tržni delež za sončne kolektorje, površinske, ravne sončne kolektorje. In tukaj gre za uporabo materijalov, kot so aluminij in baker, znižali smo stroške za proizvodno za okrog 20 odstotkov na tem področju. Naslednja prosojnica, naše težišče je bila integracija sončne energije v sisteme za ogrevanje. To je tudi inovacija, ki smo jo v zadnjih 20 letih prispevali. To pomeni, da je sonce ključno za ogrevalne sisteme in če ni dovolj sonca, potem imamo dopolnilne vire prek plina, nafte ali črpalk, toplotnih črpalk, tako da lahko se s njim pokrije vse potrebe. Naslednja prosojnica. Za te inovacije smo v zadnjih letih poželi veliko nagrad. Prav tako smo sodelovali pri Mednarodni agenciji za energijo v primerjalni analizi in eh, naš sistem se je skazal za zelo uspešnega. In naslednja prosojnica, tukaj vidite zadnjo fazo našega razvoja podjetja, kar se tehnike tiče, gre za avtomatizirano proizvodnjo kolektorjev. S tem smo začeli lani. 200 tisoč kvadratnih metrov je naša kapaciteta in s tem smo lahko spet znižali stroške proizvodne za okrog 30 odstotkov. S to tehnologijo smo sedaj sposobni biti konkurenčni pri proizvodni sončnih kolektorjev v Braunschweigu. Naslednja prosojnica. Tukaj vidite naše podjetje, zgradbo. Torej, zgradili smo jo kot zgradbo z nič emisijami, da bi pokazali našim strankam, kaj lahko z obnovljivimi viri energije in sončno energijo dosežemo. Okrog tisoč zasebnih obiskovalcev in obetnikov imamo letno, ki jim skušamo prikazati, kaj se je mogoče doseči. Tukaj vidite tipičen primer enodružinske hiše v bližini Hanofra v Nemčiji, prejšnjo napravo je porabil 2250 kubičnih metrov plina, potem so to zamenjali. Danes porablja 1200 kubičnih metrov, torej 47 odstotno privrčevanje samo s to sončno napravo, ki je velika 11 kvadratnih metrov. In tukaj vidite na naslednji prosojnici diagram eh, naše tovarne energetski diagram, vidite, da se oskrbujemo z obnovljivimi viri energije v celoti, fotonapetnostna energija, okrog 20 odstotkov in sonce, potem pa imamo še nekatere druge vire. Tukaj gre za proizvodno toplote, predvsem po zimi in celotna zgradba je opremljena z napravo recikliranja toplote. Torej, precej toplote, ki bi jo izgubili zračenjem, ponovno pridobimo in vključimo v verigo. Poleti pa izkoriščamo tudi toploto sonca in spiročno elektrarno, potem proizvedemo potrebno hlajenje za laserske naprave, ki ste jih videli prej. To pomeni, da imamo zaprt energetski sistem ni torej energije, ki je ne bi reciklirali in s tem dosegamo velike prihranke pri energiji. Naslednja prosojnica. Tukaj vidite naše podjetje. Ta del je nastal leta 2002 sredstvi EU, 7,5 odstotka so ta sredstva znašala, sicer pa smo v zadnjih 20 letih 90 odstotkov raziskovalnih projektov, ki smo jih izvedli, izvedli z nacionalnimi raziskovalnimi zneski, krok 10 odstotkov pa je prispevek oziroma je delež teh projektov, kjer je bila udeležena tudi EU. Instituti, kot so IG v Avstriji in v Hanovru, so prevzeli usklajevanje teh projektov. Mi kot MSP ne bi bili sposobni usklejevati ali zaprositi za podporni program EU. Tukaj vidite pogled danes, leta 2008 smo podvojili kapacitete, 1500 kvadratnih metrov, imamo okrog 300 zaposlenih, proizvajamo pa torej visoko kakovostno tehnologijo za ogrevanje, predvsem zasebnih hiš, eno in več družinskih. In kaj smo v zadnjih letih pridobili kot izkušnje glede pridobivanja sredstev iz EU, kaj bi lahko izboljšali, po našem mnenju, še nekaj točk za zaključek. Razveseljivo je, da svetovalni uradi za podporne programe EU v Nemčiji se dobro spoznajo na zadeve. Imamo posebne, posebno podjetja, svetovalna podjetja, ki podpirajo podjetnike. Velika težava za MSP je pa je koordinacija z drugimi partnerji. Naprimer, ko se zahteva, da prihajajo pri tehnološkem programu partnerji iz treh, štirih držav. Potem imamo tudi postopke usklajevanja prek več leh, kar se intelektualne lastnine tiče in potem je velika težava tudi koordinacije MSP-ev v različnih državah. Moj predlog bi bil ta, da bi v prihodnje ponudili možnost tudi, da bi lahko za ta sredstva zaprosili partnerje iz dveh držav, da bi potem torej najprej imeli izkušnje na nižji, manjši ravni, potem pa bi se morda razširili še z drugimi partnerji. Velika težava so dolga obdobja obdelave, predvsem pri tehnoloških programih, imamo torej letne javne, letne javne razpise in potem se podajo projekti, dokončne odločitve in ovrednotenja pa pogosto mine 9 mesecev in to je za MSP predolgo. MSP ima določeno zamisel, to je potrebno tako izvesti. Gre za to, da bi čas od zasnove do trženja bil čim krajši. Naše izkušnje so take, da tudi pri projektih EU radi vidijo večje projekte. MSP pa si težko privoščijo raziskovalne projekte više od milijon, večje od milijon evrov. Po naših izkušnjah pa EU rada vidi programe, ki znašajo več kot milijon evrov celotnem obsegu. To je za večino MSP-ev ne mogoče, nedosegljivo pripraviti takšne projekte in jih sofinancirati. Mislim, da bi tukaj prak morali znatno znižati. Hvala lepa za pozornost. Uh, Hvala lepa za predstavitev. Mislim, da smo slišali dopolnjujoče si predstavitve kajti osredotočali so se na različne faze v projektu, ko gre za inovacije na področju MSP-ov. Kolegi lahko podajo pripombe in poprašajo o tem, kar smo slišali. Keli je prvi, prosim. Uh, all, uh, Najprej hvala lepa vsem. Mislim, da se vsi strinjamo, da so bile predstavitve zelo zanimive morda jih je bilo preveč, da bi šli v podrobnosti pri vseh. Začel bom z Johnom Walshom, sojircem. Omenili ste, da 20 odstotkov je namenjenih zagonskim podjetjem, startupom. Koliko teh podjetij potem preživi dolgoročno? In potem omenili ste različno intenziteto Žal se mi zdi, da je Irska na samem dnu. Zakaj je tako? In potem. Francija se zdi, da je tudi precej nizko. Zakaj? In potem eh, speči inovatori in da jih je potrebno odkriti. Kaj bomo storili glede tega? In potem končno ne želim biti predolg gospod Nikskens je dejal nekaj zelo zanimivega, da se moramo premakniti od podpore projektom k regionalnim, strukturnim, strukturni podpori. Kaj naj storimo, da bi to dosegli? To je zelo zanimivo. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji, prosim. Time that I pronounce you as a German name. <laughs> Herzlichen Dank. Andersrum, wie gesagt, war es aber auch vollkommen in Ordnung. Gospod Simon. Hvala lepa. Imam vprašanje za zadnjega panelista, torej, kar se tiče teh raziskav pri MSP-ju. To se pokriva z izkušnjami nacionalnih programov. Imeli smo v Nemčiji, na primer, tudi program Ministrstva za gospodarstvo za MSP in za inovacije. Imeli smo odlične pogoje. Potem pa je bilo težavno pridobiti sredstva za začetek, kajti inovacije, če niso povezane z vsakdanom, so za mnoga podjetja, ki bi lahko inovirala in ki potrebujejo inovacije, nekaj časa niso mogli narediti, ker so bili preveč oddaljeni. Kar se upravljanje grozdov tiče, vem iz tega programskega obdobja, da gre tukaj za verige, ki ustvarjajo vrednost. In tukaj gre za velike dejavnosti v industriji, ki tako ali tako izvajo inovacije z manjšimi igravci, dejavniki, ki so po, nameščeni, po, ki so popolnoma druge v tej verigi, pridobijo pa vseeno s tem sodelovanjem v grozdu, torej inovacijski tokovi od velikih proti, proti majhnim tečejo. In to je možno v tem programskem obdobju podpore. Nimamo pa še uspehov kar se tega tiče, da bi lahko dejali, to je vodilo do tega s toliko in toliko sredstvi. Po vašem mnenju, ali je to pristop, kjer bi dejali, da to bi lahko bila uspešna strategija in bi jo želeli okrepiti, torej podpirati grozde s podarkom na prenoso investicij z večjih na manjša podjetja? Ali menite, da so to izjeme in da je to možno? storitela izjemoma, ne pa praviloma. Comment. Hvala lepa. Francesco D'Angeli, še ena pripomba, prosim. Grazie, Hvala lepa. Zelo pozorno sem poslušal. Moram reči, zelo zanimiva so bila ta poročila. Poenostavil bom, ker ni časa, da bi se spuščal bolj v podrobnosti. Zelo pomembna je kohezijska politika, in njena povezava z MSP-ji, ki predstavljajo hrbtenico našega gospodarstva. Ampak, če preidem hitro na vprašanje. Prvo, kako spodbujati proces agregiranja majhnih in srednje velikih podjetij? Gre za procese agregacije, združevanja, ki naj bi omogočili, da bo to tkivo majhnih in srednje velikih podjetjih bolj trdno. Potem druga tema, kako narediti postopke bolj vitke in jih pospešiti. Majhna in srednje velika podjetja imajo že dovolj svojih problemov. Gre za probleme pri dostopanju do posojil, gre za probleme z likvidnostjo in mnoga podjetja tvega v času krize celo propad. Vprašanje časa je zato bistvenega pomena in je prioriteta. Zato torej, kateri so inštrumenti, da naredimo te postopke bolj enostavne in jih pospeštimo? Tretje vprašanje. Kako naj zbudimo zaspane inovatorje? Tu potrebujemo ustrezne instrumente, da bomo razumeli, kako sprožiti to budilko in zagotoviti MSP-jem, da bodo šli v korak s procesom inovacije in raziskav. Eh, in še moja zadnja pripomba, ki se nanaša na odličnost. To je namreč naš cilj. Namreč majhna in srednja velika podjetja če želijo biti uspešna, konkurenčna, ostati na trgu, zmagati v bitki globalizacije. Ta majhna in srednja velika podjetja, ravno zato, ker so majhna, morda celo mikro podjetja, morajo staviti zlasti na inovacije, na odličnost. Know-how, to je tista karta, ki lahko okrepi to tkivo majhnih in srednje velikih podjetij. Hvala lepa. Like to, to Ko prosim sedaj panelisti, da se odzovejo, lahko se odzovete tudi na vprašanja, ki morda niso bila namenjena vam, pa menite, da bi morala biti. Kdo želi začeti? John Walsh, prosim. Noč. Hvala lepa. Nekaj vprašanj je bilo neposredno zastavljenih nekaj kratkih odgovorov tudi na ostala. Ali so zakonska podjetja, start-upi taki, da preživijo potem tudi dolgoročno. Nisem šel v podrobnosti, vendar pa dejstvo je, da je izbira projektov ena najpočasnejših na področju zakonskih podjetij. Torej, zdi se, da vidimo zelo počasen tok podpore tem podjetjem. ni torej veliko podjetij ali posameznikov, ki začenjajo s podjetji v tem trenutku. Vendar pa moramo vedeti, da tudi mi pri komisiji ne vemo, koliko je takih, da preživijo na dolgi rok. Zbrale so jih agencije na lokalni, lokalni in regionalni ravni, kot je bilo to na nizozemskem. Torej, oni izbirajo najbolj primerne. Čeprav so torej porajanje novih podjetij zelo počasna, pa skušamo podpirati in obdržati tok za obstoječa podjetja v časih krize. Razvojne agencije, upravljavski organi imajo težko izbiro pri tem. Vse na naši ravni pa lahko rečemo, da je podpora startupom nekaj, kar ne napreduje tako hitro kot pri drugih podjetjih. In to je povezano gotovo s krizo. potem pa različna intenziteta podpore MSP-jem. Irska je na dnu, kot je poslanec dejal, zato, ker je obseg podpore na Irskem se dramatično zmanjšal v obdobju 2000-2006, obdobja, iz obdobja 2000-2006 na obdobje 2007-2013. Osredotočali so se torej na druge prednostne naloge v regionalnih programih in se niso osredotočali na podporo podjetjem zato ta nizka izraba EU sredstev. Imajo pa znatno nacionalno financiranje in eh, zelo zmogljive razvojne agencije, ki podpirajo podjetja na Irskem. To je torej specifična izbira, kar se mobilizacije tega tiče. Francija in tudi druge države članice ima skoraj povprečno stopnjo podpore podjetjem ki mobilizirajo ARDF e in ASF. Krok 10 odstotkov, to je povprečje za EU 15. Torej, to je bolj reprezentativno in mislim, da to odraža dejstvo, da je pri konvergenci, oprostite, pri konkurenčnosti, saj kontinentalna Francija, imajo osredotočanje na kategorije, ki se osredotočajo na Lizbonsko pogodbo. In MSP so del tega Zato imajo francozi skoraj povprečno intenziteto podpore MSP-jem. Še nekaj dodatkov? V nekaterih primerjih ljudje menijo, da je podpora podjetjem nekaj, kar je namenjeno samo individualnim, izoliranim projektom. Komisija pa že vrsto let promovira tako raziskave, tako GD raziskave kot GD regije, podpirajo inovativne regijske strategije. In najnovejši poskus, to je skupno sporočilo vseh komisarjev, kar se tega tiče, govori o inteligentni rasti in regionalni politiki. In komisija torej promovira inteligentno specializirano rast. In gospod Niskens je podal svojo predstavitev, morda že skoraj brez evropske podpore, lahko se lahko kvalificirate za inteligentno specializirano podporo. In še nekaj, študija, ki sem jo omenil, kar se o vrednotenja podpore inovacijam tiče, imamo tudi nacionalne študije o tem in rezultate lahko vidite tudi v drugih državah članicah glede o vrednotenja ukrepov na področju inovacij. Torej, ko bomo objavili, bomo lahko potem imeli tudi izmenjavo najboljših praks. In še zadnje kar se sinergij ali pomankanja sinergij med različnimi mehanizmi financiranja v EU tiče, imamo zelo popularne smernice za projekte na področju financiranja inovacij. To je v vseh uradnih jezikih, kolikor vem, in je na spletni strani Korbise. To je zelo dober vodič vsaj za mehanizme EU na področju inovacij, tudi za MSP-je. Hvala lepa. Um, uh, uh, Hvala lepa. Nekaj pripomb, kar se regionalnih projektov tiče in inovativnih projektov in podpore pri obeh. Potrebno je, da vsi partnerji namenijo sredstva za določeno področje. In če je vse smiselno organizirano, je potrebno izbrati sektore, ki so najboljši, kjer so najboljše možnosti, da bomo konkurenčni v prihodnje. Če je takšno sodelovanje zagotovljeno, potem dejavniki zainteresirane strani prihajajo iz vlade, podjetij in ključni igravci so vključeni in vse skupaj teče leto za letom. Kohezijski skladi torej pomenijo podporo pri projektih in tudi podpirajo usmeritev, ki je lahko torej še okrepljena. Potem speči inovatorji in MSP-ji. Pri tem pristopu vsi delujejo v isti smeri. To pomeni, da lahko stopite v kontakt z MSP, sicer jih nikjer ni videti. To je še ena prednost tega um, racionaliziranega pristopa. Kajti tukaj podjetja že sodelujejo z drugimi podjetji, ki so povezana. To so praktične prednosti, pogosto čez sektorske. Najbolj običajna praksa je, da vsako podjetje se povezuje, torej počne, izvaja dejavnosti v svoji verigi, pa se ne povezuje čez sektorsko. To pa je potrebno. kar se sektorja vzdrževanja tiče, imamo procesno industrijo, imamo infrastrukturni sektor, imamo letarski sektor in tako dalje. Torej, potrebno je sodelovati širše s podjetji, ki jih ne poznajo in potem boste pospešili inovacijski proces. In tako lahko potem tudi zbudite speče inovatorje. To bi želel dodati k tej razpravi. Euh, Hvala lepa. Želel sem odgovoriti na vprašanje gospoda Kelja in gospoda De Angelisa, kako zbuditi te speče inovatorje. Naj vam opišem instrument, v katerem so sodelovali Francija, Švica in Italija. Odločili so se za pomoč detekcije in pomoči. In regija Ronald je podpisala partnersko pogodbo z eh, posredniki, kot so obrtna združenja, gospodarska zbornica in tako so pripravili zelo enostavno pogodbo. In sicer je bila osnovna ideja ta, da bi se sestali s temi inovatorji in da bi vsako leto poiskali 50 spečih inovatorjev in pomagali še 50. In to se je dogajalo v treh regijah in rezultati so bili izvrstni. Namreč, odkar se je začel ta program, je bilo zbujenih več kot 5000 inovatorjev. Pa še drug primer je ukrepanja in sicer gre tu za drugo regijo. Zelo pogosto so regionalna inovacijska območja tista, ki začnejo z ozaveščanjem majhnih podjetij. Potem imamo tudi tečaje usposabljanja, naprimer zato, da bi ljudje začeli delati hitreje. Zelo pogosto so to cehovska združenja, potem um, obrtne zbornice, Ti organizirajo tečaje usposabljanja glede inovativnosti, glede prilagajanja novim tehnologijam in m, mm, dober primer inovacij je tudi to. Usposabljanje kolegov, tako rekoč, je možno in je zelo dobro. Inovatorje je možno odkriti, To obstaja v mnogih regijah, zato potrebujete neko kampanjo, vseevropsko kampanjo, zato, da bi res odkrili, kje so ti inovatorji. Like Rada bi dodala le nekaj glede spečjih inovatorjev. Če bi bilo mogoče razviti program v povezavi s kulturnimi inovacijami, potem bi to bil način, da se zbudimo glede teh spečih inovatorjev, da bi vedeli, da oni sploh inovirajo? Hvala lepa, rad bi odgovoril na vprašanje, najprej kar zadeva grozde. Zdi se mi, da so projekti grozdov zelo primirna možnost za spodbujanje inovacij. Najpomembnejše je seveda to, da velike družbe, ki sodelujejo v takih grozdih, pokažejo pripravljenost, da delajo na enakopravni podlagi z majhnimi in srednje velikimi podjetji. Ta se dosti krat bojijo, da jim bodo pokradli intelektualno lasnino in zaradi tega je treba zagotoviti neko trdno podlago, kajti sicer ne bodo pripravljeni sodelovati pri takih projektih. Vendar pa je to izvrstna možnost za spodbujanje inovacij, kajti dejstvo je, da mali podjetniki potrebujejo vedno neko krajšnico. In pri čezmejnih projektih je včasih zelo težko, da mora nekdo, recimo nek mali podjetnik, potovati na stotine kilometrov na neko delovno srečanje. Naslednjo praktično možnost vidim v tem, da bi zelo dosledno na vseh univerzah ustvarili tehnološka svetovalna mesta. Namreč dejstvo je, da morajo ustanove same poskrbeti za svojo dejavnost, zato da te inovacije dejansko spravijo na trg. Kot je bilo že opisano, pa se mi zdi, da bi regionalne razvojne agencije bile najbolj primirne. Te agencije morajo ustvariti stabilno podlago mrež in potem poleg spodbujanja projektu ustvarjati tudi možnosti financiranja. Se pravi, ponuditi morajo popolno storitev, popolno svetovanje za majhna in srednje velika podjetja. Rad bi omenil regijo ki je bila zelo prizadeta zaradi strukturnih sprememb ob koncu 90-ih let in kjer so prišli iz krize s pomočjo delodajalcev in tudi s pomočjo sindikatov. In sedaj se je več kot 30 podjetij vključilo v pobudo, v okviru katere izmenjujejo kadre, pa tudi izvajajo inovacijske projekte. Prav tako organizirajo tudi medsebojno kupovanje, to se pravi, da se je medsebojno kupovanje družb povečalo za petkratnik. Tudi v tej regiji se pravzaprav sploh ni vedelo, kaj vse lahko proizvaja in dobavlja sosedne podjetje. To je zelo pomembno. V Evropi potrebujemo take razvojne agencije. Tisto, kar bi morda tudi bila možnost, vendar pa se mi zdi, da je to zelo zahteven proces, enostavno zato, ker zahteva povsem drugačen način razmišljanja. Namreč ponavadi bi bila to klasična naloga gospodarskih in obrtnih zbornic, vendar pa se mi zdi, da se tukaj ukvarjajo z drugimi stvarmi, namesto da bi se ukvarjali z prihodnostjo, ukvarjajo se preveč sedanjostjo in s preteklostjo. Preveč se ukvarjajo s politiko v Berlinu ali pa v Bruslju, namesto da bi se ukvarjali s tistimi temami, kjer imajo vpliv. Na politiko v Berlinu in v Evropi imam relativno majhen vpliv in gospodarska zbornica tudi bi pa lahko spodbujali inovacije v regiji to pa dosti krat sploh ni v središču gospodarskih zbornic. Tu potrebujemo povsem drug način razmišljanja. Potrebujemo tudi regionalne razvojne agencije, ki bodo specializirane za inovacije in ki se bodo začeli ukvarjati s to tematiko in razmišljati bolj inovativno. Hvala lepa. Lambert van Nistelrooy, Jal Olbricht in Mihael Teurer. Ja, voorzitter, dank u wel. We kunnen het snel doen, want ik denk dat als je kijkt wat er hier vandaag gepresenteerd is, dan hebben we hier een aantal fans. Če se pogledamo, kaj je bilo danes predstavljeno, vidim, da imamo veliko privržencev ljudi, ki dejansko razumejo, kako pomembna je ozemeljska regionalna razsežnost. Sodelovanje med regijami je pomembno. Slišim, da ljudje to pravijo, nekateri sprašujejo, kakšna je dodana vrednost evropske regionalne politike. Vendar pa se mi zdi, da ugotavljamo tudi med majhnimi in srednje velikimi podjetji, da recimo, če date dovolj podpore MSP-jem, ne samo v enem sektorju, ampak v več sektorjih, potem dobite zelo spodpudne rezultate. To je eno. Drugo. Tukaj bi se obrnil na gospoda Niskensa, ki prihaja iz moje regije. Kakšna dodana vrednost Evrope? Rekli ste, da imamo 592 milijonov evrov ne bi bilo investiranih v to regijo. Mislim, da je bilo to milijonov, če se ne motim. Bi se vse to lahko zgodilo, ne da bi bila angažirana evropska sredstva? Kakšna je bila dodana vrednost in kakšna je bila skrivnost tega, da je sodelovala tudi Evropa? Kakšna je bila povezava med tem, da se je vključil v Bruslev in da je regija dobila več denar? Jan? Ja, če mi še govnje zgručiti do pana Johna Walsha. Hvala lepa. Želim se obrniti v glavnem na gospoda Walsha. Morda pa tudi drugi sodelujoči lahko kaj povedo na to temo. Kar zadeva finančni inženiring, imamo neke začetne izkušnje. Tukaj gre od subvencij, ki niso vračljive, pa do drugih oblik financiranja. Zato sprašujem, kaj Evropska komisija meni o teh oblikah financiranja? Kakšni so vaši zaključki? Kako se pripravljate na naslednje obdobje, kajti v vaši predstavitvi sem lahko prebral nekatere zelo drzne predloge glede povečevanja sredstev. In tukaj vas lahko citiram, da imate predvidene nekatere dotacije, posojila, eh, nerizične instrumente in tako dalje. Zato sprašujem, kako ocenjujete, da bodo to sprejela majhna in srednja velika podjetja, kajti tukaj gre za popoln prehod od subvencije na posojila. Zato, kakšne bodo učinki uvedbe novega sistema in kakšen je bil odziv MSP-jev? Ali sem slepa ali kolega Tojrera ni več v dvorani? Prosil je namreč za besedo. Aha, v duhu je morda z nami, ampak to ne zadošča. Zato bi morda jaz zapolnila ta vakum in vprašala Johna Walsha glede verjetnosti naslednjega. Si lahko predstavljate oziroma ali bi lahko predlagali, bi lahko vi predlagali kot Evropska komisija, da bi financirali visoko rizične inovacijske projekte za MSP-je, kjer obstaja visoka verjetnost eh, neuspeha in ti projekti bi verjetno ne uspeli, kljub temu pa bi Evropska komisija denarja ne zahtevala nazaj. Ali morda vidite možnost prevzemanja tveganja, kajte pri inovacijah, in tu se boste strinjali z menoj, gre tudi za zelo tvegano dejavnost, zlasti za MSP-je. Druga pripomba pa se nanaša na to, kar je povedal gospod Jeger glede čezmejnega sodelovanja, namreč v naslednji verziji Evropske kohezijske politike bi morali imeti to kategorijo projektov, kjer bi bilo obvezno, da bi imeli večje število partnerjev. Torej, da to ne bi bili samo projekti, ki bi jih izvajala določena regija ali podjetje iz ene regije, pač pa bi to zajelo čezmejno sodelovanje si lahko predstavljate tako rešitev? Gospa Katana, dejali ste, da se v Romuniji še vedno soočate s kulturnimi spremembami in verjetno ne gre samo za Romunijo. Mislim, da gre za Evropo nasploh. To ni zgolj vprašanje specifično za Romunijo. Kako vidite možnost tako kot eh, jugozahodna nizozemska. Ali vidite možnost, da bi prešli od individualnih projektov podjetij na strateško regionalno agendo in da bi zagotavljali podporo regionalnim strateškim projektom, tako kot je povedal kolega z Nizozemske. Ali razmišljate v tem smislu že sedaj? Namreč moje osebne izkušnje z Nizozemsko so, da so začeli dobro, pa smo jim potem mi sledili. Mislim, da je to zelo pomembno tudi za našo inovacijsko politiko. Gospod Delorm, veselilo me je, ko ste rekli, da ne gre samo za denar. Gre tudi za dodatno podporo ki ni finančne narave, gre za neke vrste inštruktorstvo, pomoč v tej obliki in zato sprašujem, ali obstaja seznam dejavnosti, ki bi jih Evropska komisija lahko predlagala v okviru financiranja inovacij v prihodne. Na podlagi mojih izkušenj je to nujen predpogoj za to, da bi MSP-ji lahko prišli do financiranja inovacije. Namreč imamo načrt, ki vsebuje pogojevanje in te dodatne pogoje je potrebno vključiti. Which, uh, could, could tu bi tudi komisija morda lahko pomagala. Torej to pogojevanje, identifikacija te dodatne pomoči, podpora komisije in potem finance, ki to spremljajo. Je to možno, je mogoče take pogojevanje za MSP-je. In ne vem, ali ste predvideli tudi možnost, da bi se oblikoval tak seznam. Mislim, da drugih vprašanj ni, zato prosim za vaše pripombe, če bi kdo rad komentiral. Um. The question is, uh, need we the money in the, the South West of the Netherlands? Uh, because the Vprašanje je bilo glede jugozahoda nizozemske, namreč eh, državna uprava vlada že vlaga svoja sredstva. Ne bom vam kazal številk, koliko uloži naša vlada. Ne bom povedal, koliko oni uložijo v našo regijo. Namreč mi imamo šest regij in nizozemska vlada vlaga samo šest milijonov evrov v našo regijo vsako leto. Zato imamo stalno problem da imamo več dobrih projektov, kot pa imamo denarja. To je eno. Drugo. Pri oblikovanju regionalne agende se lahko lotite tudi vprašanja sofinansiranja. Če date vz denar v eno košarico, potem rešite problem. V preteklih letih smo že videli, da obstaja vse večji konsens glede tega, da stvari počnemo na enak način, torej nacionalna, pokrajinska vlada in Evropska unija. Vsi moramo imeti enake načrte, tako nam je že uspelo delati. In delati je treba pravilno, treba se je odločiti pripraviti nek program skupaj, se dogovoriti tudi z ustreznimi vladnimi strukturami, kaj je primerno in tako dalje in tako naprej. Union, Moram pa reči, da brez Evropske unije, če želite pospešiti inovacije, je denarja vedno premalo. Zlasti, če imate v mislih tudi to, da potrebujete nekaj denarja tudi za samo, da sam postopek za pripravo sodelovanja. Namreč to ni enostavna naloga. In povedal sem že, da smo mi povprečna regija, torej mi lahko dosežemo to, kar so dosegle druge regije. Pri nas nimamo neke tehnične univerze, nimamo mnogo stvari, vendar pa je treba delati na ustrezen način in to si skupaj in svoje prizadevanja uložiti ne vse, pač pa samo v neke ciljne projekte. Hvala. If, if may, uh, uh on, on Vključil bi se rad glede dveh vprašanj, ki so bila naslovljena name in če se navežem tudi na vprašanje glede finančnega inženiringa. Uh, V sedanjem programskem obdobju ne vem, da bi obstajala kakršna koli začetna ocena ali poročilo o napredku držav članic glede vračljivih oblik financiranja. Jeremy, Jessica za urbani razvoj. Večina tega je bila dana oziroma so se začeli izvajati v zadnjem letu oziroma letu in pol. Zlasti v primeru Jeremija je vključena Evropska investicijska banka in tu je treba vključiti posrednike, ki bodo bliže trgu. Je pa to zelo pomembno vprašanje, namreč kako učinkoviti bojo, koliko MSP-jev bodo dosegli, kakšna bo stopnja uspešnosti in tako dalje. To so vprašanja, na katera se bomo še morali vrniti in zaenkrat še nimam nobene zgodne ocene. Mislim pa, da tudi na naši spletni strani to, da smo opravili oceno inštrumentov za finančni inženiring v predhodnem obdobju in to je bilo objavljeno pred kakimi 18 meseci. Če želite, lahko dam to na voljo odboru ali pa vas neposredno usmerim. To je bolj ad hoc pristop, ker nismo imeli pobude Jeremy. Ta je bila bolj strukturirana, bolj celostna in se loteva zadeve na bolj celovit način. Zato ne bi nič povedal glede rezultatov. Vsekakor pa komisija ve, da je javnih sredstev malo in zato iščemo načine, kako bi lahko uporabili denar, da bi vključili zasebne naložbe, pa tudi druge ponudnike kapitala. In to je zelo občutljivo ravnotežje, da imamo prave spodbude za ponudnike kapitala in tudi da bodo upravljavci teh sredstev delali, da bodo uspehi in da investirajo v prave družbe. In to me privede do vprašanja gospe predsednice. Očitno je, da ne boste investirali v družbo, če veste, da bo propadla, ampak zaradi tega ne bi smele regionalne razvojne agencije prenehati vlagati v projekte, ki bi lahko uspeli oziroma ki bi lahko bili celo spektakularen uspeh. Tukaj gre za rizični kapital, namreč pomembno je, da vlagate v vrsto družb. Nekateri sektori so hitro rastoči, vendar so potencialno rizični in tu tolerirate določeno možnost neuspeha. Pomembno pa je, da pri vsakem projektu imamo komercialne kriterije, da se pregleda poslovni načrt in zato potrebujete te posrednike, te specialiste, ki si pogledajo um, v vsak primer posebej in nikoli ne vlagajo družbo, če vedo, da bo ta neuspešna. Včasih pa kljub temu vlagajo družbo, za katero se ve, da obstaja tveganje neuspeha. Ni nujno, da pogledamo vedno, kolikašna je bila stopnja uspešnosti, ampak kolikšna je bila stopnja donosa in koliko je bilo slabih dolgov. Komisija razvija smernice glede mm, obravnave družb, ki gredo stečaj v normalnih pogojih in to vključuje tudi finančno krizo, finančni kontekst. Torej, upravljavci so sprejeli vse ukrepe, da bi ocenili dodelitev sredstev, dotacij, kljub temu pa družba propade v takem primeru, bo komisija še naprej splačevala sredstva, mora pa biti jasno, da je bil proces izbire dovolj trden že na samem začetku, ampak toleriramo določeno verjetnost neuspeha in imamo postopke, ki omogočajo, da se tveganja čim bolj blažijo. To je torej nekaj, s čemer se ukvarjamo in um,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 smo ugotovili, da je pri partnerstvih veliko strukturnih sredstev namenjenih MSP-jem. Tam, kjer ni bilo politik partnerstva in tako imenovanega coachinga, je šlo zelo malo denarja v MSP-je. To je eno drugo. Govorili ste o financiranju tveganja. Če vzpostavimo sistem, v katerem bo financiranje vezano na zelo dober coaching, potem s tem takoj zmanjšamo tveganje kot tako in to poveča dostop do financiranja bank. Bančno financiranje se vse bolj povezuje s tako imenovanim coachingom in to pomeni tudi vključitev posrednikov. To potem tudi pomeni garancije in to banke zelo dobro vedo. Zato potrebujemo sistem, ki ga poleg financiranja spremlja tudi svetovanje, spremljanje strani um, posrednikov. S tem se tudi zmanjša tveganje. Če povem še nekaj o tem coachingu. Do nedavnega smo imeli zelo malo številk glede koristi, ki jih imajo MSP-ji na podlagi strukturnih sredstev. Samo 2 do 5 odstotkov je znašala ta številka, ampak če vam povem, samo par primerov novih držav članic iz zadnjih let - Poljska in Češka. V triletnem obdobju je bilo 3000 poljskih mikropodjetij in 3000 čeških, ki so prejela te strukturna sredstva. Rezultati so bili presenetljivi. Namreč ustvarili so več kot 9000 delovnih mest. In ravno zaradi tega coachinga je 20 tisoč sredstev iz strukturnih skladov pripeljalo do treh delovnih mest za vsako podjetje. Številke so torej zelo zanimive in to se povezuje tudi z pomenom coachinga in da se to spremlja tudi v podjetjih. Eh, Advocem, ja, yeah. ok, Jan. Euh, Samo hitra reakcija na to, kar ste povedali. Glede pomena strukturnih skladov. Nisem slišal, kaj ste rekli. Nočem točne številke. Rekli ste, da ko je bilo partnerstvo, je bil obseg večji. Kaj ste imeli v mislih s tem? Morda nisem dovolj jasno povedal, žal mi je. Rekl sem, da če so sodelovali posredniki s svojim svetenjem, potem so MSP izlahka prišli do strukturnih skladov. Sicer ta dostop ni bil možen zaradi težav, zaradi upravnega bremena in ostalega. To pomeni, da zato, da zajamčimo, da bodo MSP imeli korist od strukturnih skladov, ko sem vam dal primer, je eden od meril oziroma kriterijev ta, da gredo preko teh eh, posrednikov in da imajo tudi politiko coachinga. Upam, da sem odgovoril. No, um, Gospo Katana, imate tudi vi kaj povedati? So, think... Mislim, da bi regije morale biti glavni akterji, ker in najbolj inovativne rešitve prihajajo tam. Zato bi bilo treba spodbujati države članice da spodbujajo razvoj regije. In ko je govor o tem, da dajemo denar v isto košarico v Romuniji, Bolgariji in v drugih državah, so strukturna sredstva, strukturni skladi in eh, evropska sredstva ključnega pomena. Gospod Jeger, vprašanje, ali je sofinanciranje smiselno ali ne bi bilo bolj smiselno če bi sredstva neposredno uporabili v lastni državi? Moj odgovor na to bi bil. Pri strukturnih sredstvih EU vidim tudi spodbudo, da se na regionalni ravni potrudimo za ustrezno sofinanciranje. Namreč le malo je regi, ki so pripravljene na izkoriščanje teh programov in če se ti programi ponudijo, potem je to tudi učinek, da se ljudje motivirajo, angažirajo, se začnejo ukvarjati s to tematiko in zagotovijo ustrezno sofinanciranje. Če te spodbude ni, potem se dogaja to, da lahko aktiviramo samo tiste, ki so tako ali tako že aktivni. In slišali smo danes veliko o spečem potencialu. Speči potencial najdemo ne samo pri MSP-jih, najdemo ga na vseh ravnih. Na ravni regionalne uprave, na drugih podjetjih. In mislim, da imamo povsod ta speči potencial, ki ga je treba zbuditi. Drugo vprašanje. Podpora pri financiranju je pri. MSP-ji ključnega pomena. Mi imamo načrte izgradnje tudi z regionalnimi ravnmi. Če neko majhno in srednje veliko podjetje raste, potem rast ni 10 ali 15 odstotna letna, ampak dostikrat pride do podvojitve ali pa se stroji, stavbe in kadri po peterijo ali po deseterijo. To je vedno povezano s tveganjem in zato potrebujemo tudi neko podlago, s katero se lahko spopademo s tveganji. In zato potrebujemo tukaj nujno neko pomoč. Hvala. Ob koncu te javne razprave. In mislim, da govorim v imenu vseh kolegic in kolegov, bi želela podariti, da je to bilo za nas vse zelo koristno. Hvala, da ste iz različnih eh, perspektiv se lotili te teme, da ste nam povedali svoje izkušnje. Hvala tudi za ta speči potencial. Ne vem, kako naj se izrazim, pravi predsednica. Komisija je do sedaj govorila o neizkoriščenem potencialu, no sedaj bomo začeli govoriti o spečem potencialu, ki ga je treba prebuditi. Torej še enkrat hvala vsem. Nadaljujte s svojim delom, kajti to je zelo koristno in skupaj bomo gotovo lahko prebudili ta speči potencial zlasti v obdobju po letu 2013. Še enkrat hvala in mislim, da našim gostom lahko zaploskamo. Sedaj bom zelo stroga. Tisti, ki nimate kaj opraviti na sestanku koordinatorjev, prosim, če takoj odidete. Tisti, ki boste prišli nazaj jutri, naj vam povem, da bomo ob devetih zjutraj nadaljevali se sejo. Glasovali bomo, zato prosim, prinesite Eh, svoje glasovalne kartice.